Dear colleagues. Sledi sporočilo tolmačev. Danes teče 35. dan naših protestnih ukrepov zoper neravnotežene in nepoštene delovne pogoje, ki nam jih je enostransko usilila uprava Evropskega parlamenta. Z obžalovanjem vas obveščamo, da bomo s tolmačenjem prikinili točno o predvidenem koncu sestanka. Hvala za razumevanje. Dve sporočili za vas. Julija smo imeli CRD. 2.4 in dialoge na to temo. Opredelili smo delovno metodo sveta in uvedli smo različne kategorije v dosejo, kaj je tehnično, kaj je politično in kaj je tehnično-politično. To pomeni, da smo zagotovili vse potrebno za Naslednji trialog bo potekal 4. septembra 2018. Prav tako smo imeli prvi trialog Emir Refit, to je bilo 4. julija. Zadeve so, te, so tekle dobro in govorili smo o zahtevah glede kliringa pri pokojninskih schemah. Veliko napredka smo dosegli tudi v zvezi z režimom kliringa za finančne nasprotne stranke. In govorili smo tudi o tem, da bi odpravili obveznost kliringa. Obe strani sta dejali, da se želita še naprej pogovarjati o tem. Zdaj pa želim toplo pozdraviti tukaj predsednika ECB, Marija Dragija. Imeli bomo drugi monetarni dialog letošnjega leta. Seveda, Govorili bomo o sklepih sveta ECB, sprejetih 14. Eh, junija. Kakor veste, je obrestna mera ECB-ja ostala nespremenjena in takšna bo ostala vsaj do konca poletja 2019. Nakupi neto sredstev, ki naj bi znašali 30 milijard do septembra se bodo podaljšali, ampak v višini 15 milijard do decembra. Pozdravljam torej sklep sveta ECB, da ohrani določeno stopnjo monetarnega prilagajanja. Program mesečnih nakupov čistih sredstev se bo postopoma opustil, ampak ukrepi bodo vseeno ostali. Naprimer, vračila dolgov se bodo ponovno vlagala, prav tako pa bodo še naprej vnaprej sporočali, kakšne bodo odločitve glede obrestnih mer. Čestitam vam tudi za zelo učinkovit način sprejemanja odločitev. Mislim, da ste to dobro pripravili in tudi na ustrezen način sporočili trgom. Mislim, da so se tudi trgi potem ustredno odzvali na te pomembne odločitve mislim, da je zelo pomembno zdaj reči, da smo določili rok za ta nakup čistih sredstev, zato da imamo zdaj na voljo dovolj ukrepov za svojo monetarno politiko, zaradi tega je ECB na področju delovanja na isti ravni kot druge centralne banke po svetu in to kaže na odpornost in na dobre temelje. Gospod Dragi je sprejel tudi pogovor o dodatnih temah, naprimer izzivi za monetarno politiko strani virtualnih valut in tudi kolateralne omejitve in posledice nestandardnih ukrepov ECB. Mi smo opravili nekaj pripravljalnega dela, imeli smo prispevke strokovnjakov, ne bom govoril o glavnih ugotovitvah naših študij. In kar takoj dam besedo vam, predsednik, dragi, izvolite. Hvala lepa, hvala gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci odbora Ekon, gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da sem spet v Evropskem parlamentu in v vašem odboru odkar smo se zadnjič videli, je svet ECB, kako je predsednik povedal pred nekaj trenutki, sprejel pomembne odločitve o prilagajanju naše monetarne politike in te odločitve bodo začele veljati septembra letos. V svojem govoru bom opisal te odločitve in razložil bom našo oceno trenutnega gospodarskega okolja, v okviru katerega so bile odločitve sprejete. Pred kratkim je potekal vrh evroobmočja, zato bom to priložnost izkoristil tudi zato, da spregovorim o prihodnosti ekonomske in monetarne unije. Izpostavil pa bom prednostne naloge z vidika ECB za bližnji rok. Evroobmočje je v prvem četrtletju 2018 zraslo za nič celi 4 odstotka in to pomeni, da gospodarska rast zdaj neprekinjeno traja že pet let. Gospodarski temelji so trdni, ne glede na to, da se je rast nekoliko upočasnila na začetku leta. Trg dela se je v zadnjih letih občutno izboljšal. Stopnja zaposlenosti se je zelo povečala, 8,4 milijona ljudi več je zaposlenih kot leta 2013 in stopnja zaposlenosti raste v skoraj vseh državah evroobmočja. Stopnja brezposelnosti je maja znašala 8,4 odstotke in to je najnižja raven od decembra 2008. Udeležba na trgu dela je zdaj rekordno visoka. Če se ozremo naprej, lahko vidimo, da makroekonomske napovedi osebja v evrosistemu predvidevajo, da bo letna rast v povprečju 2,1 odstotek leta 2018, 1,9 odstotka leta 2019 in 1,7 odstotka leta 2020. Čeprav še vedno obstajajo negotovosti v zvezi z globalnimi dejavniki, vključno z grožnjo vedno večjega protekcionizma, ampak tveganja v zvezi z rastjo evroobmočja so relativno uravnotežena. Seveda mi bomo zadeve še naprej tesno spremljali. Po hitri oceni Eurostata je celotna inflacija narasla na 2 odstotka v juniju, maja je bila 1,9 odstotka in to odraža višje cene za energijo in hrano. Če to izključimo, potem vidimo, da se je inflacija zmanjšala z 1,1 odstotek maja na 1 odstotek junija. Gospodarstvo še naprej raste, vedno manje nedejavnosti, zato se pričakuje, da bo osnovna inflacija narasla, zato ker rastejo tudi plače. Nedavni dogovori glede plač v več državah kažejo na to, da se bo ta dobra dinamika nadaljevala. O inflaciji bom govoril kasneje, ko bom govoril o odločitvah glede monetarne politike, ki jih je sprejel svet ECB junija. Na zadnjem srečanju v zvezi z monetarno politiko je svet ECB previdno pregledal, napredek je bil dosežen do sedaj v zvezi z vzdržnim prilagajanjem inflacije. Govorili smo o razvoju inflacije v okviru treh pogojev za neto nakupe sredstev – konvergenca, zaupanje in odpornost. Kar zadeva konvergenco, projekcije osebja evrosistema za juni 2018 kažejo, da bo celotna inflacija znašala 1,7 odstotka v vsakem od naslednjih treh let. To so samo zadnje napovedi, ki predvidevajo, da se bo inflacija približala našemu cilju, torej blizu 2 odstotkov, ampak manj kot 2 odstotka na srednji rok. Naše zaupanje v razvoj inflacije se prav tako krepi. Prvič, najprej, kar zadeva negotovost glede napovedi v zvezi z inflacijo, te negotovosti je vedno manj. Drugič, osnovna inflacija se je povišala z zelo nizkih ravni v letu 2016 in predvidevamo, da bo še naraščala, zato ker se tudi gospodarstvo širi. To pomeni, da se boljša izkoristek dela in tudi trgi dela se krepijo. In še tretje merilo napoved v zvezi z inflacijo je vzdržna. To pomeni, da je odporna za to, da bi lahko postopoma opustili neto nakupe sredstev. Na osnovi te ocene je svet sklenil, da je bil dosežen občuten napredek na poti k vzdržnemu prilagajanju in da bi se to naj nadaljevalo v prihodnem obdobju. Čeprav določene negotovosti še vedno ostajajo. Zato pričakujemo, da bomo po septembru zmanjšali neto nakupe sredstev in sicer z 30 milijard na 15 milijard, konec decembra pa bomo zaključili program mesečnega nakupa neto sredstev. Sveda, vse to mora biti potrjeno z prihajajočimi podatki, ki bodo potrdili naš srednjeročni program program in napovedi v zvezi z njim. Pričakovan konec nakupov sredstev decembra 2018 ne pomeni, da naša monetarna politika ne bo več širitvena. Monetarna politika se bo morala še naprej nadaljevati in spremljati gospodarsko rast. Zato smo še enkrat ponovno potrdili, da bomo nadaljevali s politiko ponovnega vlaganja in okrepili smo napovedi in obveščanje glede ključnih obrestnih mer. Čisto bolj specifično, še naprej bomo vlagali glavnice v zvezi z vrednostnimi papirji, kupljenimi v okviru mesečnega nakupi, nakupa sredstev in to za daljše časovno obdobje. In to bo trajalo tako dolgo, kot bo treba, zato da ohranimo ugodne pogoje glede likvidnosti in da zagotovimo dovolj monetarnega prilagajanja. Prav tako pričakujemo, da bodo ključne obrestne mere ECB ostale na trenutni ravni vsaj do poletja 2019 in v vsakem primeru tako dolgo, kot bo treba, da poskrbimo, da bo razvoj inflacije v skladu z našimi pričakovanji glede vzdržne poti prilagajanja. Zdaj pa upravljanje ekonomske in monetarne unije. V svetu je vedno več negotovosti, zato je zdaj zelo pomembno, da Evropa drži skupaj. Veliko dela smo v zadnjih letih uložili v to, da okrepimo upravljanje EMU. Zato je EMU že bolj odporna na šoke. Vendar naša monetarna unija še vedno ni zaključena in ostaja ranljiva. Zato, da bi še naprej spodbujali zaupanje in nadaljevali z gospodarsko rastjo, potrebujemo nadaljevanje na poti konvergence in integracije med državami članicami evroobmočja. Pred skoraj natančno šestimi leti so se evropski voditelji odločili, da bodo sprožili bančno unijo. To je bil velik korak naprej. In Veliko je prispeval k zmanjšanju tveganja in k bolj stabilnemu bančnemu sektorju v Evropi. Vendar bančna unija še ni zaključena. Hitro sprejetje poročila o bančnem svežnju bi bilo koristno. Mislim, da bi bilo dobro, da bi odbor čim prej sprejel poročilo o bančnem svežnju in pozivamo k temu, da se trialog čim prej sproži in zaključi. Sporazum o Evropskem mehanizmu za stabilnost kot varovalu za enotni sklad za reševanje je prav tako zelo pomemben element. To bo zagotovilo dodaten nivo varnosti za banke, ki jih rešujemo, zato da poskrbimo, da bi jih lahko učinkovito sanirali, ne da bi ogrozili finančno stabilnost. Vse to bo okrepilo zaupanje v bančni sektor v celoti, zaradi tega bo bančni sektor tudi bolj stabilen. Varovalo bi moralo začeti delovati čim prej. Prav tako bi morali zagotoviti, da bodo postopki odločanja hitri in učinkoviti. V prihodnem obdobju, vključno z razmislekom o evropskem sistemu za zajamčene vloge, moramo opaziti, da bomo ločevali med zmanjševanjem tveganja in deljenjem tveganja. Zakaj? Veliko tveganja smo že rešili. Razmerje glede navadnega lasniškega kapitala prvega reda je zdaj 67 odstotkov više kot pred desetimi leti. Dodatno zmanjšanje tveganja nas čaka, zato ker bomo zmanjšali slaba posojila in slaba sredstva v portfeljih nekaterih velikih bank. Drugič, deljenje tvegan pomaga pri zmanjšanju tvegan. Naprimer, pogledajte zvezno, zvezni mehanizem za zajamčene vloge v ZDA. Uspešno so rešili 500 bank, ne da bi povzročili finančno nestabilnost v času krize. Tudi zato, ker je varovalo zagotavljala ameriška vlada. Ustrezna številka za evroobmočje je bila desetkrat manjša in to je še en razlog, zakaj se bančni sektor v evroobmočju še vedno srečuje z strukturnimi izzivi. Kaj to pomeni? Če bi z deljenjem tveganja zagotovili urejeno upravljanje posledic glede finančne stabilnosti, ki izhajajo iz znižanja tveganj, potem bi znižanje tveganj prav tako šlo mnogo hitreje. Evropski sistem zajančenih vlog bi poskrbel tudi, da ne bi prišlo do destabilizirajočih se samoizpolnitvenih prerokb v zvezi z navali na banke. Zato bi zmanjšali seveda možnost finančnega drobljenja in prispevali bi k učinkovitosti monetarne politike v EMU in to bi zagotovilo ekonomsko stabilnost. Če bomo imeli prav, pravi politični okvir, potem lahko zagotovimo, da se bosta zmanjšanje tvegan in deljenje tvegan med seboj krepila. Bolj odporna EMU bi imela prednost tudi v okviru bolj okrepljenega okvira za upravljanje tvegan. Zaveze v zvezi s tem, ki smo jih dobili na zadnjem vrhu evroobmočja, so zelo dobre. To bi lahko povečalo učinkovitost in prožnost, tako kar zadeva upravljanja, kot tudi instrumentov, pri tem pa bi seveda lahko spoštovali mandate, tako mandate, mandate komisije in ECB. Za absorpcijo šokov in zmanjšanje tveganja za generalne krize bi bilo dobro, da bi izboljšali funkcijo stabilizacije. S tem bi lahko naprimer podprli nacionalne politike glede stabiliziranja in omogočili bi, da monetarna politika deluje bolj učinkovito. Obenem pa ta instrument ne sme spodkopavati spodbud za države članice, da same izvajajo dobre fiskalne in ekonomske politike. Zato pozdravljamo ponovno pripravljenost za razprave v tej smeri ambiciozna agenda za unijo kapitalskih trgov lahko še naprej spodbuja doseganje prednostnih nalog, ki sem jih opisal. Prvič, unija kapitalskih trgov bi povečala udeležbo pri deljenju tveganja zasebnega sektorja in s tem bi lahko oblažili lokalne šoke in s tem bi zmanjšali potrebo potem, da uporabljamo javna sredstva za stabilizacijo. In drugič, konsistentni okvir je ključnega pomena za to, da zagotovimo poglobljeno in odporno finančno integracijo. Naprimer, harmonizacija in izboljšanje okvir za nesolventnost bi morala poskrbeti, da bodo banke lažje upravljale z slabimi sredstvi in to bi bilo koristno za zdravje bank. Če bi imeli pravo unijo kapitalskih trgov, bi lahko zagotovili bolj poglobljeno in integrirano delovanje kapitalskih trgov, zato bi dostop do financ bil lažji za vse. Naj povdarim, da nobeden od teh ukrepov, ki sem jih omenil, ni mogoč brez medsebojnega zaupanja med državami članicami. In to pomeni, da bodo nacionalne vlade morale upraviti svojo vlogo pri krepitvi odpornosti gospodarstev in pri posodabljanju gospodarskih struktur. Če sklenem, ukrepe monetarne politike so bili zelo učinkoviti. Ocenjujemo, da so ukrepe, ki smo jih sprejeli od sredine leta 2014, prispevali vsega skupaj okrog 1,9 odstotka tako na območje evro, ob, na območje evro območja, kot tudi na realno rast BDP za obdobje med 2016 in 2020. Naši ukrepi so ključnega pomena pri zagotavljanju, da bo inflacija spet na pravi poti. Torej, pod dvema odstotkoma, ampak blizu dveh odstotkov. Vendar še naprej moramo biti potrpežljivi, ustrajni in previdni, zato da poskrbimo, da bo inflacija ostala na vzdržni poti prilagajanja. Kakor sem povedal prej, negativna tveganja v zvezi s prihodnostjo obstajajo predvsem zaradi vedno večje grožnje protekcionizma. Močna in združena Evropska unija lahko žanje sadove gospodarske odprtosti, in zaščiti državljane pred globalizacijo brez nadzora. Če bo Evropska unija vodila z zgledom, lahko podpre multilateralizem in globalno trgovino, kajti to sta dva temelja vedno večje gospodarske uspešnosti v zadnjih sedmih desetletjih. Ampak, če želimo biti uspešni na vzven, moramo zagotoviti močne institucije in dobro gospodarsko upravljanje na vznoter hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, predsednik Dragi. Hvala tudi, da ste nas podprli v zvezi z bančnim svežnjem. Upamo, da se bo tudi svet zavedal, da. je običajni zakonodajni postopek preveč počasen. Opozorili jih bomo na to ta teden, ko bomo začeli trialog z EBRD. Tam je poročovalec gospod Hokmar, ki je tudi naš prvi govornik. Izvolite. Hvala, hvala gospod predsednik, hvala za vašo predstavitev, hvala za vaše besede. Strinjam se s tem, kar ste povedali. Potrebujemo močno bančno unijo, potrebujemo močno unijo kapitalskih trgov, ampak imam dve vprašanje. Prvič, razvoj neto posojil v zvezi z izgledi, kako ste vi to predstavili. Ali menite, da gre vse tako, kot bi moralo iti? Če ne, kaj bi bil glavni razlog za napake? Bolj eh, splošno pa me zanima, kaj se dogaja v zvezi z inflacijo in eh, širitvena politika. To politiko smo sprožili leta 2008-2009 in to je bilo še okrepljeno v prvih letih okrevanja. Gospodarstvu gre zdaj bolje in, kakor pravite, zdaj žanjemo rekorde. Še vedno pa imamo to skrajno monetarno politiko. Moje vprašanje je, ali je sploh relevantno, da govorimo o tem. ali se ne strinjate, da so tveganja zdaj precej velika v zvezi z sledenjem tej politiki, ne glede na vse. Kaj bomo storili, ko bo kaj šlo napak? Koliko razlogov je, da se lahko tega bojimo? Omenili ste protekcionizem, ampak veliko je tudi političnih negotovosti v Evropski uniji, pa tudi veliko je drugih tveganj. Zanima me, kaj menite o tej širitveni politiki ECB-a in kaj lahko storimo, če zadeve ne bi šle tako dobro kot danes. True. Uh, Hvala lepa. Pri prvem vprašanju je odgovor da. Razvoj dogodkov gre v pravo smer. Ampak seveda delo še ni zaključeno. Kar nekaj je razlogov za povečanje NPL-jev. Eden od razlogov je recesija sama. Ko bo gospodarsko okrevanje šlo naprej, bo tega pojava vedno manj. V številnih državah se je zadeva poslabšala zaradi recesije in na polju bo vedno manj. Drugi razlog je nadzor. Nadzora je vedno več. Tudi kar zadeva slabe dejavnike, ne samo slaba posojila. In postopek harmonizacije je omogočil, da standardne prakse nekoliko razvijamo in izboljšamo. Pojav novih slabih posojil bo bolj oviran kot v preteklosti. In tretji okvir je zakonodajni okvir. Ta bankam omogoča, da se rešijo slabih posojil. K temu bo veliko prispevala seveda situacija v vsaki specifični državi, ampak naj vam predstavim, kako je to pomembno. V enem primeru se je zadeva mnogo izboljšala glede na preteklost, ampak slaba posojila so še vedno zelo, zelo visoka. Zakaj? Zato, ker zakonodaja spodbudja ohranjanje slabih posojil, ne pa odpravo slabih posojil. Potrebujemo vse tri komponente, ampak vse, kar ste videli v zadnjih dveh letih, je spodbudno v zvezi s tem. Drugo vprašanje je v zvezi s tveganji za našo monetarno politiko. Naša monetarna politika ni edinstvena, nikakor ne. To monetarno politiko izvajo tudi v ZDA. Izvajali so jo še dlje kot mi, tudi Angleži in Japonci, naprimer. Vendar mi ne prestano spremljamo potencijalna tveganja za finančno stabilnost, ki izhajajo iz daljšega obdobja nizkih obrestnih mer in velike likvidnosti. To natančno spremljamo, zaenkrat sistemskih tveganj v zvezi s tem ne vidimo in čisto mimo grede, če vidimo kakšna tveganja, potem naš odgovor ne bi bil, da spremenimo monetarno politiko, ampak da sprejmemo ustrezna makrobonitetna orodja. Hvala, Permonš Beres. Najlepša hvala. Gospod predsednik, rada bi vam zastavila vprašanje v zvezi. Désolé, je peux pas parler en italien. Se opravičujem, ne morem in ne znam govoriti italijansko. Gospod predsednik, imam torej vprašanje v zvezi z upravljanjem Evropske centralne banke in z upravljanjem eh, nacionalnih centralnih bank. Aprila ste sprožili postopek pri sodišču v primeru guvernerja eh, Estonije. Eh, se upravičujem, Latvije, eh, ki so ga razrešili, zanima eh, me, kaj se tukaj dogaja in kakšne so posledice teh dogodkov. Ne zgolj zaradi dejavnosti klientov zunaj evromoča, ki so se posluževali te centralne banke, ne samo zaradi pranja denarja, kar je zaznala ameriška stran, ampak tudi kar se tiče samega obnašanja guvernerja. Sprožen, sprožen je bil postopek torej in zanima me, kaj se bo zgodilo v takšnem primeru uh, eh, uprašljivih eh, dogodkov, kaj se zgodi v primeru uh, neustreznega delovanja guvernerja ene od centralnih bank eh, v evromočju. Eh, v primeru razrešitve, kaj to pomeni za celotno evromočje in za ECB oziroma za centralne banke kot takšne. Hvala lepa. ECB ne ve, kakšni so elementi te preiskave, ampak nekaj želim povedati. Sami želimo zaščititi osebno neodvisnost članov sveta ECB. Torej, mi smo ravnali v skladu z 14.2 statuta, tam so guvernerjem nacionalnih centralnih bank zagotovljene določene zaščite, določene varovala, namreč, če ne izpolnjuje več zahtev za izvajanje nalog, potem lahko nehajo upravljati svojo nalogo, svoj mandat in zaradi tega lahko ECB odločitev v zvezi z zaključkom mandata preloži na sodišče. Zato se je upravni odbor 7. marca 2018 odločil, da bo ukrepe v zvezi z gospodom Rimsevičem predal sodišču. Kaj ti? Menili smo, da vsebina člena 14.2 ni bila izpolnjena. Ta odločitev, da odločitev predamo sodišču, ne pomeni, da se umešavamo v preiskavo v Latviji. Ne, to smo eksplicitno tudi povedali v dveh pismih, ki sem jih poslal premijeju in finančnemu ministru. To je torej naše stališče. Na nacionalna preiskava se seveda nadaljuje. In od takrat smo že dobili obsodbo, če se ne motim. Zadeva se razvija še naprej v državi. Ampak bolj splošno lahko povem, da je ta primer izpostavil dejstvo, da je treba ukrepati v zvezi z preprečevanjem pranja denarja. Mislim, da sem to že povedal na prejšnji javni predstavitvi. Namreč potrebujemo več sodelovanja med nadzornimi organi, tako na nacionalni ravni kot v okviru SSM, kot tudi v okviru organov za preprečevanje pravnega denarja, čeprav so ti organi samo na nacionalni ravni. To je zelo pomembno. To je edino, kar lahko prepreči, da bi se to še kdaj zgodilo. Eh, Imam še pol minute. Potrjujete torej, da nimate informacij v zvezi s tveganjem za korup korupcijo na strani guvernenja eh, Latvije in čakate na odločitve države članice. Če obstaja tveganje za korupcijo v primeru določenega guvernerja centralne banke, kaj naj na, na, naredi eh, centralna banka po vašem mnenju? So in general, we Nasplošno Evropska centralna banka meni, da je ustrezen odnos članov uh, sveta ECB in nasplošno drugih organov, ki spremajo odločitve, izjemno uh, pomemben. To je pomembno za zaupanje, to je pomembno za uh, zaščito javne funkcije. Zelo nas skrbi to, kar se dogaja. Ravno zato smo se odločili, da sprožimo postopek pri sodišču Evropske unije, zato da bi ugotovili, kakšne umestne ukrepe je treba sprejeti v tej situaciji. Naše ukrepe smo torej utemeljili eh, na informacijah, ki smo jih imeli, to je vse, nič več in nič manj. Ničesar niste vedeli, preden je bil uh, razrešen. Se pravi, čujem, predsednik prekinja govornico, vaš čas je iztekel. Lepo pozdravljeni, gospod Dragi, govoril bom nemško. Dragi, Sie haben in Ihrer Pressekonferenz. Gospod Dragi, v tiskovni konferenci 14. junija v Rigi ste napovedali počasno iztekanje APP-ja, tako kot ste to napovedali tudi tukaj. In potem ste rekli, da je APP običajni inštrument monetarne politike Evropske centralne banke. Ali to pomeni, da si pridružu, pridržujete pravico, eh, da ko bo prišlo do potencijalnih eh, kontingenc, boste potem spet začeli program kupovanja vrednostnih papirjev? Prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Kakšen je kriterij za ponoven zagon takšnega programa? Uh, Gospod Hökmark je že postavil pod vprašaj eh, kriterij inflacije. Harmonizirani potrošniški indeks v evropskem. V območju evra se izračuna brez, da bi izračunali stroške lastniških stanovanj. Obstaja kvantitativna ocena, da izpustitev teh stroškov vpliva na stopnjo zaznane inflacije v Evropski uniji. Številne države, tudi ZDA, so spremenile ta indeks in so upoštevali tudi stroške lastniških stanovanj. Um, ali se vam ne zdi, da bi tukaj obstajala grožnja izkrivljanja, ko gre za stopnjo inflacije in potem bi lahko sprejeli tudi kakšne ukrepe na podlagi tega, ki spoh ne bi bili potrebni? Tretjič. Zaradi posredovanja Evropske banke je inflacija v evroobmočju zelo nizka, ponekod celo negativna, ampak vseeno je realna inflacija pomemben indikator za gospodarstvo, predvsem za investicije. Ali se vam ne zdi, da bi ta negativna realna stopnja inflacije lahko vplivala na to, da bi v evroobmočju se odločili tudi za kakšne ne dobičkonosne inflacije. Thank you. <clears throat> Thank you. First... Najlepša hvala. Rad bi potrdil, da menimo, da je bila naša monetarna politika izjemno učinkovita. To velja tudi za program nakupa sredstev. Odgovor na vaše drugo vprašanje je, da APP je orodje naše monetarne politike, del eh, nabora naših orodij In ko je situacija takšna, da zahteva uporabo tega instrumenta, bomo to tudi storili. Ampak trenutno eh, ne menimo, da stanje zahteva podaljšanje eh, programa nakupa sredstev eh, onkraj obdobja, ki je bilo izpostavljeno na novinarski konferenci. Tretjič, ne dvomimo v indekse cen za potrošnike, ki jih eh, izračunajo naši uradi. Potrebujemo eh, ustrezno statistiko in eh, ta vključuje tudi rezidenčne naložbe. To vključujemo že od začetka. Težava je seveda časovnica. Imamo objektivne težave pri vključevanju tega elementa v kazalnike. Izvedene so bile simulacije, ki kažejo, da ni velikih razlik, oziroma ni takšnih razlik, ki eh, bi potem pomenile, da bi morali uporabiti drugačna urodja, kot smo jih uporabljali doslej. Na to še nevarnost, eh, čež da bi lahko eh, nizke obresne mere eh, privedle do zombi eh, podjetij. Eh, nedelujočih podjetij, no s tem se ukvarjamo že nekaj let, to obstaja eh, kot možnost, ampak eh, temu nismo bili priča. Kako bi lahko zagotovili takšno rast v evromočju, kot smo jo videli v zadnjih dveh letih, celo leta 2017, če bi ta rast temeljila na ogromnem številu eh, neproduktivnih podjetij. Drugi komentar ali smo priča povečanju vzvoda, ne ravno nasprotno, ne finančne eh, korporacije oziroma njihov vzvod pada. Zakaj? Zato, ker uporabljajo naše nizke obrestne mere, zato da izplačujejo eh, posojila in to eh, neko zombi podjetje ne bi storilo. Na to, a banke ponovno financirajo dožnike, ki ne morejo plačevati posojil? Ne, ne, slaba posojila padajo. Hvala. Normalno hvala, Nils Torvalds. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobrodošli v parlamentu, gospod predsednik. Imam dvoje vprašanj za vas. Verjetno poznate Hansa Wernera Zina in njegove knjige. Ena je nosila naslov: eh, Naslednja kriza bo Dragjeva kriza. vedno je bil kritičen do uh, ciljev, do ciljnih uh, bilanc. In če si pogledamo italijansko uh, stanje, s tem je seveda obseden, če si pogledamo italijansko stanje, vidimo, da je uh, 500 milijard. Kakšno krizo to predstavlja in ali cili odražajo. Težave v sistemu. Drugo vprašanje je naslednje. Sam bom eh, poročeval za naslednje letno poročilo ECB in v finščini imamo REK, ki v eh, angleščini pravi, da je koza vrtnar. Eh, na eni strani nadzorujete banke, po drugi strani pa ste koza na vrtu. A se vam zdi to problematično? oziroma ali naj v poročilu zahtevam razdelitev teh dveh funkcij. Hvala. Um... Najlepša hvala. Naj najprej odgovorim na drugo vprašanje. No, vi lahko naredite, kar pa želite. Ni na meni, da vam predlagam, kaj vključiti v besedilo. Institucije, ki združujejo nadzor in uh, monetarno politiko, so zelo številčne. Tudi, naprimer, Fed v ZDA, je takšna institucija. Bank of England, pa tudi številne druge eh, organe poznamo, ki eh, združujejo ti dve funkciji, tako da to ni nič nenavadnega. Drugič, na vzkrižji eh, interesov ni. In težko si je to zamisliti tudi na abstraktni ravni. Če imate monetarno politiko, ki sledi nekemu mandatu stabilnosti cen in če imate nadzorno funkcijo, ki sledi cilju finančne stabilnosti in vsemu, kar je s tem povezano. In če sta ta dva cilja eh, neodvisna drug od drugega, potem nas križa interesov ni. Nihče noče vplivati drug na drugega. Ne zvišujemo eh, obresnih mer zato, ker menimo, da bi eh, s tem Eh, razrešili tveganja za finančno stabilnost. Nismo videli eh, takšne finančne nestabilnosti, ki eh, bi bila povezana z obresnimi mejami oziroma pri čemer bi lahko više obresne mere uporabili za rešitev. Naj, najprej podam uh, splošen odgovor na uh, cilj v uh, zvezi um, odgovornosti. Številne centralne banke neključnih držav izvajajo nakupe vrednostnih papirjev institucij, ki nimajo sedeža v zadevni državi. 50 odstotkov institucij nima sedeža v evromoču, 80 odstotkov prodajalcev teh vrednostnih papirjev pa ima sedež zunaj držav, ki Eh, kupujejo njihove vrednostne papirje. Kar je pomembno, je, kje se izvaja računovodenje uh, teh nakupov v uh, zvezi z drugim ciljem. Ni torej sporno, da uh, Eh, je teh nakupov oziroma da je njihov delež večji eh, tekom programa nakupa sredstev in na to bo delež vedno manjši, ko se bo ta program nakupa sredstev iztekel. Čemu smo prita v Italiji? Številke so visoke, precej visoke, ampak niso ne, uh, konsistentne, nedosledne glede na uh, zgodovinske podatke. Tako da to eh, bomo še morali analizirati. Hvala. Hvala, Ernest Urta Sun. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pred kratkim je bil objavljen dopis 50 eh, mednarodnih nevladnih organizacij v zvezi eh, s finančno preglednostjo, v zvezi s posledicami podnebnih sprememb pozdravljajo večjo preglednost in ulogo eh, odbora za finančno stabilnost, ki izpostavlja podnebne spremembe in vzpostavlja eh, projektno skupino za finančno preglednost. Glede na to, da ima ECB trenutno 440 eh, milijard sredstev zasebnih podjetij, kako bi lahko ECB kot javna institucija Eh, ponudila dober zgled eh, v zvezi eh, s projektno skupino za finančna razkritja. Boste to predlagali svetu ECB? Imam še eno vprašanje. Pred kratkim ste v Firencah podali govor, pozvali ste k učinkoviti proticiklični podpori skupnega popraševanja. Zanima me, kakšni bi bili glavni elementi takšnega instrumenta in kako obsežen bi moral biti, da bi bil makroekonomsko gledano učinkovit. Hvala. Naj začnem pri drugem vprašanju. Fiskalna zmogljivost eh, s funkcijo finančne stabilizacije je bistvenega pomena, če želimo dograditi monetarno unijo in zagotoviti večjo odpornost te unije, ki bo manj ranljiva. V istem govoru, ki ste ga omenili, pa sem dejal tudi, da več zasebnega prevzemanja tveganja pomeni, da nam ni treba v takšni meri uporabljati eh, javni sredstev za finančno stabilizacijo. Naj vam dam primer v zvezi z ZDA. Eh, to je dobro delujoče monetarno področje in 75 odstotkov tveganja prevzemajo zasebni finančni trgi. 25 odstotkov pa ga prevzame delovanje zvezdnega proračuna. Zlasti gre tukaj za zvezdne države oziroma za del eh, unije, kjer eh, obstaja recesija, te plačujejo manj eh, davkov, imajo tudi ustrezen sistem jamstev vlog. V Evropi imamo 40 odstotkov zasebnega prevzemanja tvegan, preostalo tveganje pa nas prevzame delovanje vladnih proračunov. Bolj kot bo naša eh, unija kapitalskih trgov in naša bančna unija dograjena, manjša bo velikost fiskalne zmogljivosti, ki jo potrebujemo za to, da stabiliziramo gospodarstvo prek uporabe eh, javnih sredstev. Mislim, da je to eh, zelo pomembna stvar, ki jo moramo upoštevati v naših razpravah. In to je del te splošne, tega splošnega komentarja, ki sem ga podal. Zmanjševati, zmanjševanje tveganja in pa eh, porazdelitev tveganja gresta z roko v roki. Sta komplementarna, nista si nasprotna. Kar se tiče prvega vprašanja, pa ECB podpira splošno gospodarsko eh, politiko in cilje unije, podpira sklenitev pariškega podnebnega sporazuma. Posredno in neposredno podpiramo delo v različnih mednarodnih eh, forumih, podpiramo zelenitev finančnega eh, sistema, v katerem sodelujejo centralne banke in nadzorniki, in eh, kjer se pogovarjamo o reševanju eh, podnebnih tveganj. Kriteriji eh, upravičenosti za naš program nakupa so oblikovani tako, da ne diskriminiramo zelenih obveznic kriteriji upravičenosti temelijo primarno na vprašanjih monetarne politike. Dejstvo je, da moramo slediti tudi našemu mandatu in to je stabilnost cen. Naša monetarna politika pa seveda vključuje tudi zelene obveznice. Veliko smo jih že kupili in eh, kupujemo tudi veliko obveznic, eh, obveznic Evropske investicijske banke. EIB je uh, eden izmed največjih izdajateljev zelenih obveznic. Poskušamo torej narediti največ, kar lahko, v okvirih, ki moramo slediti uh, zaradi naše monetarne politike. Hvala. Mariza Matjaš. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Dragi. Tudi sama imam nekaj bolj splošnih vprašanj za vas. Navezala bi se na teme, ki jih je spostavil že gospod Hökmark leta 2011, ko se je začela počasna eh, obnova eh, evropskega gospodarstva, ste poskušali povečati obresne mere. Oziroma, to je bil vaš predhodnik. Že več let ECB sedaj sledi eh, politiki, ki omejuje rast plač. Gospod Dragi je pred kratkim prosil sindikate, da eh, zahtevajo več, zato da bi eh, začela rasti inflacija, ampak eh, to se ni zgodilo. Resnica je pač ta, da ekspanzivna politika ECB na vkljub vsemu tredu, trudu eh, ni privedla do povečanja inflacije. Eh, inflacija je dalec stran od cilja ECB. Imam štiri kratka, eh, zelo neposredna vprašanja za vas. Prvič. A se vam zdi smiselno sedaj prekiniti z izvajanjem politike, ki deluje v Evropski uniji. Drugič, a se vam zdi eh, prav, da se poziva k deregulaciji eh, trga in k omejevanju eh, rasti plač. Tretjič, a se bojite, da bi zmanjšanjem kohezijske politike fiskalna politika šla v napačno smer, glede na to, kaj se dogaja v razpravah o evropskem proračunu. In še četrtič, a boste povečali obresne mere, sedaj, ko zmanjšujete kvantitativno lajšanje, no kljub temu, da je inflacija še vedno daleč stran od dveh odstotkov. A se vam ne zdi, da je ta odločitev kršitev mandata ECB samega? Najlepša hvala. Začel bom pri zadnjem vprašanju. No, najprej bi povedal, da nikoli nisem pozval sindikatov, da zahtevajo više plače, to je eh, seveda odgovornost socialnih partnerjev, eh, ni na centralnih bankah, da bi pozvali oziroma povedali socialnim partnerjem, kaj naj naredijo oziroma česar naj ne naredijo. Kot sem dejal vodoma, smo prepričani, da inflacija vodi k eh, konvergenci in glede na statistiko, glede na napovedi, glede na obete, statistično analizo in tako naprej, do tega prihaja do konvergence prihaja na samo vzdržen način, to pomeni, da ni treba nadaljevati eh, s programom nakupa sredstev onkraj obdobja, eh, ki je bilo oznanjeno na novinarske konferenci, zato da bi še naprej zagotavljali konvergenco inflacije. Po našem mnenju je bila naša politika zelo učinkovita z tega vidika. V prihodnost usmerjene smernice, ki jih eh, je izpostavil svet ECB v eh, zadnjem sklepu, kažejo, da eh, bomo še naprej zagotavljali vzdržno inflacijo onkraj konca obdobja nakupa eh, sredstev. Po leti leta 2019 in onkraj tega datuma svet ECB je seveda pripravljen prilagoditi svoje instrumente glede na najnovejše podatke. nihče ni nič eh, povedal v zvezi eh, z dvigovanjem obrestnih mer ali eh, s čim podobnim. Kar se tiče fiskalne politike, pa takole. Trenutno je precej jasno, da bi morale imeti države z visokimi dolgovi vzdržno fiskalno politiko. Sedaj, ko je rast vedno boljša, bi uh, morale države z visokim uh, dolgom eh, okrepiti svoje varovalne fiskalne mehanizme, uh, da se pripravijo na čas, ko bo rast upadla. Kriza nam je dala veliko uh, naukov. Naprimer, države, ki so imele dober varovalni mehanizem, so se znašle v robustnem eh, stanju, bile so v dobrem položaju, ko se je razplantila kriza, lahko so eh, naprimer porabile veliko javnih sredstev za to, da so reševale eh, svoje banke. Druge države, ki niso imele eh, tako dobrega stanja pri proračunu in ki so se znašle v podobnih težavah, katerih banke so se znašle v težavah, niso imele teh možnosti, zato ker njihovo fiskalno stanje ni bilo vzdržno. Kriza nas je marsikaj naučila, marsikaj nam je povedala. Povedala nam je tudi, da je treba z vidika prihodnosti v eh, časi debelih krav eh, okrepiti eh, to fiskalno varovalo, tako da si opomoremo. Kot je nekdo dejal, streho popravimo takrat, ko si je sonce. In to je tudi moj komentar fiskalne politike. Glede plač zakaj smo prepričani, da eh, gre inflacija v smeri našega cilja. In naše napovedi eh, to tudi kaže. Pričakovanja na področju inflacije eh, so seveda tesno povezana z našimi cilji in glede na to, kako rase gospodarstvo, smo priča Eh, tudi zaostrovanju eh, razmer na trgu dela, to pomeni, da eh, stopnja brezposobnosti pada, z drugimi besedami, nominalne plače pa počasi rasejo. Zadnje številke kažejo, da imamo v uh, evromočju uh, dvoodstotno nominalno nadomestilo uh, za delavce v primerjavi z 1,6 odstotnim prej. In zahvaljujoč eh, naši monetarni politiki bo šla inflacija v smeri našega cilja še naprej. Marko Vali. Hvala, gospod predsedujoči, hvala predsedniku ECB Mariju Dragiju. Navezal se bom na zadnji odgovor, ki ste ga dali Marisi Matijaš o inflaciji. Sveda je treba upoštevati osnovno inflacijo, ampak to ni nujno stopnja, ki ste si jo zastavili za svoje cilje na področju inflacije. Inflacija, stopna inflacija se nekoliko viša, viša se tudi cene osnovnih dobrin. Gre za nič cela devet odstotkov, to je številka, o kateri govorite vi, ampak v bližnji prihodnosti. Recimo, predstavljamo si, kako bodo cene goriva vplivali na inflacijo. Mislim, da bomo ostali pod tem znamenitim ciljem dveh odstotkov. Zato me zanima, ali boste skušali doseči cilj uh, inflacije, boste, ali boste ponovno razmislili o tem cilje, cilju. In pa še vprašanje slabih posojil. To je treba odpraviti hitro, ampak tudi previdno, zato da se izognemo špekulacijam. Če razmišljamo v zvezi s tem, eh, z vidika zmanjšanja tvegan, ali se vam ne zdi, da bi se morali bolj osredotočiti tudi na nelikvidne vrednostne papirje, ki so v rokah eh, bank v severni Evropi. Nedavna študija odbora Econ govori o tem, da so takšni vrednostni papirji um, skoncentrirani v nemških in francoskih bankah. Eh, sedaj bi sicer ti vrednostni papiri dosegli dobro ceno, ampak če bi prišlo do krize, bi pa hitro izgubili na vrednosti. V stresnih testih so bili ti papiri upoštevani, no, ampak tudi uh, tem uh, vrednostnim papirjem moramo posvetiti določeno mero pozornosti, podobno kot v primeru m, slabih posojil. Hvala. Začel bom pri zadnjem vprašanju. v uvodni izjavi, torej prebral bom spet tisti del, ki se nanaša na to, kar ste vprašali ko razpravljamo o razdelitvi tveganj in zmanjšanju tveganj, sem rekel, da je že prišlo do bistvenega zmanjšanja tveganj eh, in sicer je prišlo do navadnega lasniškega temeljnega kapitala oziroma zakonodazo iz sisteme je bila sprejeta, sedaj je to 76 odstotkov više, kot je bilo pred desetimi leti in eh, sprejeli smo tudi dodatne ukrepe za zmanjšanje tveganj, za zmanjšanje količine slabih posojil in pa toksični, toksičnega premoženja v portfeljih določenih večjih bank. Tako da odgovor na vaše vprašanje je, da se z vami popolnoma strinjam. Druga točka, stopnja inflacije. V napovedih smo predvideli padec cen nafte, tako da pričakujemo, da bo inflacija v naslednjih mesecih znašala nekje 1,5 odstotka. No, ampak osnovna stopnja inflacije se bo pa postopoma zviševala in v napovedi za naslednja tri leta um, napovedujemo zmanjšanje cen nafte, porast osnovne inflacije, tako da bo. Uh, osrednja inflacija višja kot osnovna inflacija posredna inflacija 2 ali 1,9 odstotka. Skupna oziroma merjena inflacija, torej če izključimo energijo in hrano, potem je to, os, to je, torej osnovna inflacija in pa skupna merjena inflacija, ki bo nižja 1,7 ali pa, pa 1,8 v zadnjem četrtletju 2020. Thank you. Thank you very much. Hvala. Ja, eh, slišali smo različne pripombe različnih govornikov. Gerald Anemans je naslednji oziroma še pred njim Barbara Kapel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod Dragi. Z danes rekli nekaj zelo zanimivega, da boste kljub eh, programu, izteku programa za nakup sredstev, nadaljevali z investicijsko politiko ECB in prosim vas, da uh, poveste, kako naj si to predstavljamo. Ali to pomeni, da bo stanja premoženja ostala enaka boste uh, kupili obveznice, ki se jim izteka veljavnost ali kako. In pa še notranji, notranje upravljanje tvegan uh, notranj, eh, torej pri notranjih revizijah bank. Uh, Ali ima Evropska centralna banka dovolj znanja in pa tudi inštrumente za to, da bi lahko se soočila z tveganji, ki jih prinaša tako hitro raztoča bilanca? In pa še vprašanje cen nepremičnin. Nakup za. Program za nakup sredstev je vplival tudi na državno financiranje podjetij in drugih institucij. Nemška banka je ob začetku leta povedala, da so nepremičnine precenjene za 35 odstotkov po izteku programa. Kakšen učinek pričakujete tukaj predvsem na sektor nepremičnin? Thank you. Um, Let me, uh, just, uh, Hvala. Naj spet preberem to, kar sem uh, povedal o zadnji tiskovni konferenci. Torej, svet guvernerjev pričakuje, da bomo po septembru znižali. Um, program iz 30 na 15 mm, milijard in potem bomo to do decembra še znižali. Takšna je naša srednjeročna napoved. To seveda ne pomeni, da bo naša monetarna politika manj uh, ekspanzivna. Še naprej bomo uh, podpirali gospodarsko rast še nekaj časa. Zato potrjujemo našo investicijsko politiko. To pomeni, da bomo kupili vrednostne papirje, ki bodo um, prišli do dospelosti, um, ko gre za stopnjo inflacije, pa smo rekli, da, bodo, um, da bomo to stopnjo ohranili vsaj do poleti naslednjega leta. Tako smo se odločili. stopnja obresti bo vsaj, bodo ostale vsaj do uh, poletja 2019, prav tako pa moramo to uskladiti z, trenutni, uh, eh, z trenutnimi zavezami na področju vzdržnega prilagajanja. No, kar se pa tiče tega, kako tesno nadzorujemo potencijalna tveganja. Trenutno ni med različnimi razredi premoženja velikih razlik. No, prav gotovo je nepremičninski sektor V večjih mislih so, je nepremičninski sektor nekatere obveznice um, in pa finančni inštrumenti so precenjeni, tako da to še naprej tesno spremljamo. No, ampak tudi nihanje cen uh, na trgu premoženja ni posebno vplivalo na to, tako da uh, predvidevamo, da tukaj ni sistemskih tveganj, nekaj je lok lokaliziranih tveganj, eh, s tem se ukvarjamo z pomočjo um, eh, makroprevidnostnih ukrepov. No, um, mehurčki so prav gotovo lahko, um, lahko imajo veliko posledico za gospodarstva, tudi če to spremlja. Nerazumna rast kreditov, ampak Še vedno je tukaj rast posojil zelo skromna, počasna mm, in to je v glavnem odraz splošnega gospodarskega razvoja. Tako da, kot sem povedal že na začetku, ni kakšnih znakov, da bi prišlo do porasta vzvoda pri posojilih, eh, kakor smo to videli v času pred eh, finančno krizo. Hvala, Gabriel Mato. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod dragi. Veselje mi je, da smo vas lahko pozdravili tukaj. Tukaj vas pozdravljam kot poročevalec za eh, letno poročilo o ECB. Zanimajo me predvsem tri teme in sicer slaba posojila oziroma NPL. Eh, v zadnjih letih je prišlo do zmanjšanja 8 odstotkov na 5,2 je odstotkov slabih posojil v bankah. Eh, kako lahko zagotovimo, da bo v tistih državah članicah, kjer je finančni sektor bolj prizadet zaradi slabih posojil, eh, ne bodo doživele zmanjšanja financiranja na podlagi ukrepov, ki so bili sprejeti. Drugič, um, postopna ukinitev programa za nakupovanje sredstev in pa nadaljevanje strukturnih reform. Povedali ste, da je stopnja brezposelnosti v evroobmočju padla na 8,4 odstotke, ampak ali lahko zagotovimo, da bo ta dobra tendenca se nadaljevala tudi v scenariju, ko bo ukinjen program za nakupovanje sredstev. In pa še tretjič, tema kriptovalut. Ali ECB meni, da bi dolgoročno gledano trg kriptovalut lahko rasel? In ali bi lahko začel predstavljati tveganje za finančno stabilnost in monetarno politiko? Torej, kakšne so prednosti in pa tveganja kriptovalut, vas sprašujem. Ali bi slaba posojila lahko vplivala na financiranje gospodarstva? Vaše prvo vprašanje. To vprašanje smo si zastavili že pred leti, ko so ECB in pa drugi nadzorniki pozivali banke naj povečajo svoj delež kapitala? Odgovor je tukaj ne. Če že kaj, eh, bomo z krepitvijo kapitala v bankah poskrbeli za to, da bodo posojila realnemu gospodarstvu bolj dobičkonosna in tako bomo srednjeročno gledano eh, okrepili posojevanje v gospodarstvu pa še nekaj. Zato, da bi banke lahko zbrale kapital na zasebnem trgu, je bistvenega pomena, da znižajo svoje deleže slabih posojil. V zadnjih letih ali dveh letih smo videli banke, ki so dramatično zmanjšale svoj delež slabih posojil in te banke so istočasno bile uspešne tudi pri uh, Eh, zbiranju kapitala na zasebnih trgih. To je bilo pred par leti mm, nekaj nezamisljivega. Tako da v tem smislu eh, zmanjšanje deleža slabih posojil eh, pomeni pravzaprav porast posojil gospodarstvu. Potem pa še umik programa nakupa sredstev. Se nismo še popolnoma umaknili teh ukrepov. Še vedno imamo ekspanzivno monetarno politiko in deloma je to potrebno. To pomeni, da smo pripričani, da bo se inflacija približala našemu cilju, medtem pa bomo postopoma zmanjšali vpliv tega programa za nakup sredstev. Svet guvernerjev je podal uh, oceno, takšno oceno, zato ker menimo, da je gospodarstvo dovolj močno, zato da bo še naprej raslo. Kljub temu, da bomo zmanjšali pomen uh, programa um, ehm, APP. Eh, smo pa sprejeli eh, smernice v zvezi z obresnimi stopnjami in smo se zavezali tudi ponovnemu nakupu vrednostnih papirjev, ki bodo dospeli. September of the APP. Se pravi, um, sprejeli smo odločitev v zvezi z APP, z, v zvezi z uh, investicijsko politiko in pa zavezali smo se temu, da bomo obresne mere obdržali vsaj do poletja leta 2019. In v tem času bo se svet guvernerjev sposoben prilagajati. Uh, Invest, bo uspel prilagajati investicijske instrumente, glede na pač uh, izglede, glede inflacije. In pa še zadnje vprašanje, glede kriptovalut. Popolnoma se strinjamo za pomisliki ESE in pa drugih nadzornih organov, eh, ki jih skrbi eh, potreba po zavarovanju potrošnikov in naložbenikov, ko gre za kriptovalute. No, in uh, nekdo je prej spraševal tudi o uh, pranju denarja. Ne, uh, nespremljivo je predvsem to, da so kriptovalute trenutno um, anonimne. Tukaj je treba nujno ukrepati. No, uh, sicer pa mislimo, da ne predstavljajo velikega tveganja za finančno stabilnost. Količina kriptovalut je majhna in pa. Um, V evroobmočju trenutno nimajo posebne eh, izpostavljenosti ali pa pomena. Kriptovalute niso ustrezno plačilno sredstvo, ker nihajo, pa tudi zato, ker ni nobene institucije, ki bi nudila podporne mehanizme kriptovalutam. Eh, evro ima takšne institucije. Evro bo ostal enak danes in jutri. Kriptovalute pa se prehitro spreminjajo, tako da nas ne skrbijo posebno. Hvala, Jakob Vajsiker. Hvala. Gospod Dragi, zanima me uh, vprašanje v zvezi z državnim premoženjem. Banke in državno premoženje so še vedno povezane med seboj. No, eh, pozdravljam pa to, da bomo verjetno malo dobili eh, evropski podporni mehanizem, če bo ta ustrezno izvajan, bomo verjetno preprečili to, da bi bilance bank vplivali na um, stanje javnih financ v določenih državah. Če to res je to dobro, imamo pa še vedno obratni problem. Namreč javno premoženje, ki vpliva na um, finančne izkaze, torej na bilanco bank. Jaz trenutno pripravljam poročilo o SBBS, kjer govorimo o nadrejenem eh, premoženju in tako naprej. Eh, gre tudi za pravila glede državnega premoženja v bankah. In s tem bi lahko verjetno naslovili tudi obrat, ta obratni problem, če bi mu seveda vse skupaj previdno izvali, tako da ne bo moten. Zanima me, kaj menite o tej strategiji soočanja za problemom ne vpliva bank na državno premoženje, ampak obratno. Torej. Thank you. Uh, well, first of all, we, we should thank the Commission. Hvala. Najprej se moram zahvaliti komisiji za upravljeno delo tukaj V zvezi s tem se bodo z nami posvetovali, revidirali bomo tudi predloge, vse za tiste dele predlogov, ki so v naši pristojnosti oziroma so za nas relevantni. Ta predlog več ni velika. Prioriteta. Predlog komisije se uh, razlikuje od poročila Eh, visoke skupine uh, eh, SRB, vse nadrejene tranše in pa podrejene tranše bi obravnavali na enak način, ko gre za likvidnost, za namene velike izpostavljenosti. Tako imamo na eni strani več spodbud za investicije v ta proizvod, istočasno pa to zastavlja določene pomisleke ko gre za tveganje eh, podrejenih tranš. Komisiji je ljubše eh, zasebno izdajanje SBO. It's a good starting point to address a certainly a situation which has shown to. Tukaj gre torej za nekaj, kar je bilo faktor nestabilnosti, ko nas je udarila kriza. Bodi si je bil nestabilen. Je bilo nestabilno državno premoženje ali pa banke. No, delo v zvezi s tem nadaljujemo, nismo še rekli zadnje besede, po eni strani gre za nekaj podobnega kot za fiskalno zmogljivost. Tukaj treba čim bolj spodbujati ukrepa na tem področju. I mean, I much... Ja, strinjam se s tem, da. Moramo se ukvarjati z institucijami, ki nadzorujejo SBBB in pa podrejene tranše. V zvezi s tem, ja, se strinjam z odločitvami odbora za sistemska tveganja. Ampak, če si ogledate torej nadrejene tranše. Na ta način bi lahko imeli to v kapitalu bank, ne da bi pri tem, ne da bi pri tem preveč vplivali na državno premoženje. Se vam zdi, da je to dobra pot naprej? It is. The issue is whether markets will believe to. Vprašanje je, ali bo se to trgom zdelo privlačno ali ne in ali bodo to kupovali ali ne. To je pravzaprav izhodišni problem. Potrebujemo inštrument, ki bo se ukvarjal z povezavo med državnim, dolgom, državnim premoženjem in pa um, premoženjem bank in ki bo takšen inštrument, ki mu bodo trgi tudi zaupali. Hvala, Ferner Langen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala predsedniku Dragiju. Jaz se že leta in leta borim za definicijo stopnje infla inflacije. Vi ste rekli, da so padajoče cene energije eh, nekaj eh, nestabilnega. Eh, no, danes ste rekli, da pri. Da obstaja razlika med stopnjo inflacije, upoštevajoč cene energije, in, eh, ali pa ne upoštevajoč uh, energijo. Ali, da, ali razmišljate o tem, da bi zastavili nove krit, kriterije za inflacijo, torej bi upoštevali ta nihajoči del in pa stabilni del, kajti trenutno je to dvoje v nekakšnem protislovju. No, eh, obresti so se prvič eh, znižale nekaj let po propadu Lehman Brothers. Um, sedaj ostajajo nizke, ZDA so jih že zvišali, zvišale. Um, kdaj bo temu sledila tudi ECB? In pa drugo vprašanje. Ja, um, torej vpliv državnega premoženja je odvisen tudi od nakupovanja državnih obveznic in tako naprej. Dobro, odkori imamo evro, potem je to nekako uravnoteženo, ampak V nasprotnem primeru se bomo pa morali vprašati, kdo bo prevzel tveganja in pa še vprašanje državnega premoženja in pa premoženja bank. To je treba ločiti, zato ste se dolgo zauzemali. Ampak nizke obresti so privedle do tega, da delež državnega financiranja v bankah raste. Cilja tukaj nismo dosegli. Torej, kako se boste izvili iz te pasti? boste sprejeli kakšne nove inštrumente? Um, Hvala, naj bom jasen. Naš cilj je določen v okviru skupne merjene inflacije, torej vključno za energijo in hrano. Vedno je bilo tako, tega nismo spremenili. Omembe drugih inflacijskih ukrepov so pa pomembne za to, da razumemo, kako stabilna je konvergenca inflacijske stopnje. Ali je to odvisno od cen? Ne pozabite, ne pozabite na to, da je konvergenca srednjeročna konvergenca. če želimo skupno merjeno inflacijo dveh odstotkov in če pride do tega zaradi nenadnega porasta cen hrane ali cen naft in če pričakujemo, da se bo to potem cene tega spet znižale, potem ne bomo dosegli svojih ciljev, ker se to ni zgodilo v srednjeročnem obdobju. In zato moramo sprejeti tudi druge inflacijske ukrepe če izključimo energijo eh, in eh, hrano, recimo, pa tudi drugi inflacijski ukrepi, pač eh, ponazarjajo to, kar se dogaja v realnem gospodarstvu. Ne glede na cene, ki močno nihajo, cene določenih komponent. Zato te ukrepe obravnavamo kot dodatno informacijo s pomočjo. Eh, katere lahko sodimo o stabilnosti naše konvergence? Ali je ta samo eh, začasna ali pa je srednjeročna? Tako so med seboj povezane te različne definicije, ampak ne, naj ne bo eh, pomote naša. Naš cilj se nanaša na skupno merjeno inflacijo. V zvezi z tarčo dve, tukaj ste rekli, da je trend jasen. Ne, pravzaprav ne. Sedaj gre uh, to navzgor, eh, to se je zgodilo že prej, prej se je tudi nižal. Ampak imate pa prav, ko pravite, da eh, morajo države izvajati strukturne reforme in poskrbeti za konvergenco. To ni unija, ki bi bila zgrajena na stalnih upnikih in stalnih posilojamalcih. Target 2 niso ukrepi kapitalskih tokov. To so ukrepi, na, močno, na katere močno vpliva program nakupa uh, sredstev. Uh, tukaj se je sedaj povečala stopna prevzemanja odgovornosti in prepričan sem, da bomo v okviru Target 2 videli v bodoče zmanjšanje obsega ukrepov. In pa še zadnje vprašanje, drugi ukrepi, Torej, povezava med uh, državnim premoženjem in bankami. Izkazalo se je, da je to bil dejavnik, ki je zaustril krizo. In ukrepi, ki so bili sprejeti, bodi si na zasebnem trgu ali za drugimi nadzornimi ukrepi, eh, to je nekaj, kar vsekakor potrebujemo, te ukrepe. Ampak ne smemo si delati utvar, da če bo prišlo do resne krize državnega pomoženja, potem bo banka, ki nima v portfelju eh, državnega premoženja, varna. Če imate državno, krizo državnega premoženja, pa bo to vplivalo na vse. To bodo banke, ki imajo ali pa nimajo v svojih bilancah državno premoženje in pa vsi ostali bodo trpeli zaradi tega. Kaj ti, če pride do hude krize državnega premoženja, ni več likvidnosti, denar beži iz države, banke izgubijo eh, eh, financiranje, ne glede na to, ali imajo državno veznico v svojem portfelju ali ne in kreditna ocena dramatično, eh, bonitetna ocena dramatično pade. In potem eh, pravzaprav vse bonitetne ocene sledijo oceni državnega premoženja. Tako da bodo tukaj banke in ostali plačali veliko več za svoje financiranje. Če torej imate krizo državnega premoženja, potem to vpliva na vse. Tako je to. Thank you, Nina Jill. Hvala, Nina Jill. Thank you, uh, President, I'm um, over here. Uh, Hvala. Najprej sem želela govoriti o brexitu. Ko govorimo, je funt močno padel zaradi odstopa um, državnega sekretarja. Continuity of existing derivative contracts in its zaradi odstopa zunanjega ministra. No, v, v poročilo o stabilnosti je banka Združenega kraljestva povedala, da čeprav so imeli začasen režim od marca 2017, um, eh, Torej, po uh, marcu v naslednjem letu bi lahko uh, inštrumenti v vrednosti 29 milijard evrov postalo. Biljonov eh, postalo uh, slabih, se pravi, ne bi mogli z njimi trgovati na trgu. Zanima me, če je katera izmed obeh strani pripravljena na to. In pa še zahvaljujem se vam. Uh, za vaše pismo v zvezi z mm, nakupom uh, zelenih obveznic. Vi ste o tem govorili prej, ampak zanima me nekaj več informacij v zvezi s tem, ali je, anali, ali je ECB analizirala vpliv na uh, podnebje tega programa in ali imate kakšno notranjo evalvacijo ECB-ja, kajti imamo študijo, ki govori o tem, da je 62 odstotkov CFCP uh, eh, obveznic uh, eh, oglično zelo intenzivnih. Ne vem, če je to res. In pa še bolj splošna točka. Komisija je predlagala svežen vzdržnih investicij, ki pa ni dovolj ambiciozen in ki se skoraj izključno osredotoča na podnebne ukrepe, ne govori pa ničesar o socialnih in pa vladnih kriterijih. Glede na možnost, glede na sistemska tveganja neuzdržnih investicij, kako bi poskrbeli, da bi vse to postalo bolj eh, mainstream? The, <clears throat> certainly, uh, some of the, the really nekatere pogodbe v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, še posebej za tiste, pri katerih eh, velja centralni clearing. To predstavlja težave v prihodnosti, to je jasno. Zato, ker bo zakonodaja spremenila nekatere opredelitve, pa tudi zato, ker se bodo pojavili dogodki, ki bi lahko vplivali na te pogodbe v prihodnosti. količine pogodb, ki se bodo srečevale s težavami, so odvisne od tega, koliko jih bo zapadlo marca 2019. Poleg tega bo pomembno tudi vprašanje, ali bo katerakoli stran imela na voljo zakonodajo, ki bo ublažila ta problem. naš pogled bo seveda zelo odvisen od tega, kaj bodo strani naredile za to, da bi oblažile situacijo. Mi nimamo, v tem trenutku nimamo analize učinka v zvezi z podnebnimi spremembami v našem programu. Povem pa vam lahko, da bomo to preučili in da bomo pogledali kakšne so posledice. Kakšno je bilo tretje vprašanje? Tretje vprašanje je bilo, kako bi lahko poskrbeli, da bo vzdržno vlaganje bolj splošno sprejeto, kajti predlog komisije se bolj posveča okolju, ne pa toliko socijali in upravljanju. pozdravljamo načrt komisije, seveda, in pozdravljamo tudi zakonodajne predloge. In strinjamo se s tem, da bi imeli evropsko taksonomijo vzdržnih naložbenih dejavnosti, prav tako se strinjamo s tem, da bi bilo treba okrepiti razkrivanje in um, razkrivanje informacij v zvezi z razkrivanjem informacij, prav tako bi lahko imeli merilnike za oglično sled v naložbah, torej podpiramo večjo preglednost in večjo primerljivost. To bi po našem mnenju prispevalo k vzdržnosti in k ustreznemu odločanju. Obenem pa bi se izognili drobrenju in pretirani birokratski obremenitvi. Zato se strinjamo s komisijo. Hvala. Hvala, gospod Kircos. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospod dragi, tukaj sem. Grškega programa je konec. Zdaj pa Grke še bolj zanimajo naslednje poteze ECB ne gre samo za denar. Grke zanima, kakšna sporočila bo poslala ECB. Moje vprašanja so naslednje. Kdaj boste po vašem mnenju zaključili študijo ECB v zvezi z grškim dolgom? Kako boste ocenili grški dolg in kakšna bo časovnica? To je bilo prvo vprašanje. In drugo vprašanje, to Grke zelo zanima, ali obstaja možnost, da bi Grki sodelovali v sistemu kvantitativnega sproščanja, če tudi se zamudo. In še tretje vprašanje. Gospodu Stornarsu smo zastavili to vprašanje, ko smo obiskali Grško banko kaj se bo zgodilo z to posebno določbo, zdaj, ko je Grčija zaključila s programom. Governer banke je dejal, da bo podprl pozitivni pristop. Zanima me, kakšno je stališče ECB v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. Najprej zadnje dve vprašanje, čeprav je to samo eno vprašanje ali lahko Grčija sodeluje v programu kvantitativnega sproščanja, čeprav ima ta posebno določbo. To lahko storijo, če se posebna določba uveljavi. Zdaj so v programu ukrepljenega spremljanja in posebna določba zaenkrat ne more biti aktivirana. Zdaj bomo odgovorili še na prvo vprašanje. Mi bomo izvedli svojo neodvisno oceno vzdržnosti dolga in potem bomo sami sprejeli sklepe glede upravljanja tveganja v Grčiji. Za Grčijo trenutno velja ta posebna določba in vprašanje je seveda naslednje. Glede na to, kaj so se dogovorili v evroskupini in kakšni ukrepi so bili sprejeti, se pojavi vprašanje, ali je Grčija lahko v programu kvantitativnega sproščanja Zaenkrat ne, zato ker se program še zaključuje. Mi moramo najprej opraviti oceno vzdržnosti dolga, še prej pa moramo počakati na odgovore različnih parlamentov, ki morajo sprejeti odločitve, ki jih je sprejela Evroskupina. Na to pa bomo počakali na sklep odbora FSF. Šele potem lahko govorimo o oceni vzdržnosti dolga in o posebni določbi, o kateri sem govoril prej. Hvala. Hvala lepa, Jakob von Weizsäcker. Hvala lepa. To bo verjetno pred rokom za pregled, ki je leta 2032. Govorim o vašem zadnjem odgovoru v zvezi z Grčijo. No, prej ste govorili z gospodom Langenom o tem, da bodo banke seveda nosile posledice, če se države znajdejo v težavah, ne glede na to, da imajo morda zelo diversificirane portfelje. No, takoj pomislim na naslednje. Če bi se pojavila težava v Kaliforniji, potem to ne bi pomenilo težav za kalifornijske banke, empirično gledano. Moje razmišljanje je naslednje. Ali ne bi v takšnih situacijah bilo dobro, če bi ločevali med prestrukturiranjem državnega dolga, to bi lahko dosegli z prestrukturiranjem, lahko govorimo pa tudi o nominalnem tveganju, To je bolj temeljni problem in tega v Kaliforniji ni. V tem kontekstu so sklepi sveta koristni, če govorimo o krepitvi varnosti, obrambe, o človekoljubni, humanitarni obravnavi beguncev in tako naprej. To bi lahko zmanjšalo tudi to nominalno tveganje. In če še enkrat spregovorim o socialni zaščiti, dobro bi bilo, če bi mi povedali, kako gledate na učinek stabilizacije pozavarovanja v zvezi z brezposelnostjo v Evropi. Gre za skupek zavarovalnic na nacionalni ravni z ustreznim skladom za deževne dni, imeli pa bi tudi komponento pozavarovanja. Zanima me, kaj vaša analiza kaže v zvezi s tem, ali bi to lahko stabiliziralo situacijo. Hvala. Hvala. Najprej zadnje vprašanje. To mi je zelo všeč. Mislim, da je prav, da se to stori in to iz več očitnih razlogov zaradi katerih eh, se mi ni treba spuščati v podrobnosti. Ampak to zagotavlja stabilizacijo in tudi socialno razsežnost, pa tudi združljivost z monetarno unijo, obenem pa to krepi mobilnost delavcev. To je pozitivno z vseh vidikov. Seveda zadeva mora biti ustrezno zasnovana, upoštevati mora obstoječe sisteme zavarovan, upoštevati mora tudi razlike med trgi dela. Zadeva torej ni preprosta, ampak eh, čisto osebno, zdaj tukaj govorimo o tem, še nismo govorili o svetu ECB, ampak mislim, da to gre v pravo smer. In še druga točka, o kateri ste govorili. Primer Kalifornije ali primer Teksasa v času krize iz 80-ih let prejšnjega stoletja, nas lahko veliko nauči. Pokaže nam, kako bi lahko dobro integrirana bančna unija in dobro integrirana unija kapitalskih trgov poskrbeli za to, da se kriza ne bi razširila iz bančnega sektorja na lokalni ravni na preostalo gospodarstvo. V 80-ih, če se ne motim, je prišlo do nenadnega paca cen nafte. Večina bank v Teksasu je propadla in to je zelo vplivalo na gospodarstvo tam, zato ker kreditov preprosto ni bilo mogoče dobiti. To se je zgodilo zato, ker zakonodaja tujim bankam ni omogočala, da posujajo Teksasu to zakonodajo so odpravili in čezmejno bančništvo je zacvetelo. Potem je prišlo do še ene naftne krize in to imelo, ni imelo nikakršnega učinka na bančni sistem. Bančni sistem je lahko še naprej posojal realnemu gospodarstvu. To pomeni, da je lahko deljenje tvegan na zasebni strani zelo učinkovito še preden razmišljamo o uporabi javnih sredstev v zvezi s tem. Glede možnosti, da bi imeli dve vrsti prestrukturiranja dolga, ne vem, nisem prepričan. Če se spustimo v to, potem vse vpliva na vse ostalo in najboljše pravilo je, da storimo vse, kar je mogoče, da se izognemo državni dolžniški krizi. Fiskalna odgovornost, vzdržnost in podobni ukrepi so ključnega pomena, kakor bi dejal moj predhodnik. Hvala. Hvala. No, oni pa imajo tudi zvezdni proračun, ki je nekoliko višji in tudi zvezdno državo. Fulvio Martuscello. Sì, grazie Presidente. Eh, due domande. Hvala lepa. Nekaj vprašanj imam za vas. Če sem vas pravilno razumel, je konec kvantitativnega sproščanja pred nami, ampak to bo imelo različne učinke glede na države, v katerih smo. No, vzemimo primer Italije. Kaj se bo zgodilo v Italiji? Drugo vprašanje. Zdi se mi, da je razprava v Italiji popolnoma zanemarila reformo pokojninskega sistema in prestrukturiranje dolga. ECB je že večkrat posegla pri teh temah. Opozorili ste na stanje javnih financ v Italiji. Zanima me, ali menite, da bo v zvezi s tem še kaj negativnih komentarjev. Hvala najprej odgovor na prvo vprašanje. Na zadnjem zasedanju sveta ECB smo sprejeli določene odločitve in te odločitve smo sprejeli zaradi ocene, da se bo stopna inflacije konvergirala, da bo inflacija odporna in prepričani smo bili, da se to tudi dogaja. Vedno je treba upoštevati, da je naš mandat stabilnost cen. Naš mandat ni zaščititi dobičkov bank. Kritizirali so nas, da so naše obrestne mere preniske in da bo to vplivalo na dobičkonosnost bank. To v številnih primerjih ni držalo. Morda na dolgi rok, ampak prav gotovo ne na kratek rok prav tako ni naš mandat, da bi zaščitili interese zavarovalnic. Iz istega razloga, ker so pač obresne mere tako nizke. No, zavarovalnicam gre kar dobro, kolikor vidimo. Zakaj? Nizke so sicer obresne mere, ampak tudi količina sredstev se je povišala skupaj z obveznostmi, seveda. Naša naloga ni zaščititi nacionalnih proračunov. To ni naš mandat. No, vseeno pa smo prepričani, da se gospodarstvo krepi in postopno opuščanje programa nakupa neto sredstev bo dopolnjeno z drugačnimi ukrepi. Še vedno bomo izvajali prilagajanje na monetarni ravni in to v velikem obsegu. Videli ste, kako so se trgi odzvali. Nič dramatičnega se ni zgodilo, prav nič. In še drugi element, mislim, da še ni zdaj čas za podajanje sodb. Pravi preizkus bodo dejstva. Zaenkrat smo slišali besede, besede se spreminjajo preden lahko izrazimo mnenje, pa moramo seveda videti dejstva. Hvala, prvomoč pres. Gospod predsednik, hvala za vse vaše odgovore. Ne bom se vrnila k prvemu vprašanju, kljub temu, da bi morali, po mojem mnenju, nadaljevati s to razpravo. Dotaknila pa bi se vseeno eh, rada nečesa, eh, česar se je dotaknila Nina Kill in pa kolega Urtason. Strinjam se z vami, da monetarna politika ne obstaja zato, da bi sledili drugim ciljem, ki niso cilji monetarne politike in ki so vključeni tudi v pogodbi. Monetarna politika ne bi smela služiti eh, zamenjavi ciljev javne politike, naprimer na področju trajnostnega razvoja ali pa na področju eh, podpore gospodarski dejavnosti. Ampak obstajajo dobre prakse. In načeloma bi morali nadzorovati naložbe, ki jih eh, sprejemamo. In tako se lahko na to eh, razvijajo dobre prakse. In z tega vidika eh, me zanima naslednje. Kako sami gledate na strategijo centralne, centralne banke, kako gledate na nadzor, spremljanje, poročanje o Eh, podpori trajnostnemu razvoju, kako bi naj to razvijali. Nočem spreminjati ciljev monetarne politike, ampak pomembno eh, je poročanje in pa spremljanje. Eh, ui, um... <clears throat> Hvala. Vem, v čem je problem. Po mojem, smo dovolj pregledni с программом CSPP. Lahko podamo skupne številke glede obveznic pri trajnostnih naložbah, ampak vsi akterji govorijo, da ne smemo razkrivati posameznih zneskov. Zakaj? Zato, ker bi nekateri odeleženci na trgu zaradi tega iz tega znanja ali na, teh in, na podlagi teh informacij imeli prednosti in zato bi mi te, težje izvali svoj mandat. Ampak kar zadeva celokupne številke, mislim, da tukaj lahko naredimo še več. Hvala, Darius Rozati. Hvala, hvala, predsednik. Hvala, predsednik, dragi, da ste danes z nami. Dve vprašanje imam za vas. Prvo vprašanje je naslednje, kar zadeva definicijo stabilnosti cen. ECB uporablja definicijo stabilnosti cen za opredeljevanje inflacije. Mandat naj bi bil, da bi bila inflacija blizu dveh odstotkov, ampak pod dvema odstotkoma. Ampak za namene nominalne konvergence je drugače. Če ocenjujemo uspešnost držav, ali držav, ki so kandidatke za evroobmočje, potem vidimo, da se stabilnost vedno predeli drugače. Uporablja se povprečje treh držav z najnižjimi stopnjami obrestnih mer. Moj dvom je naslednji. Ne moremo imeti dveh opredelitev enega termina iz pogodbe v pogodbi govorimo o stabilnosti cen in pika. Lepo prosim, da nam poveste več o razliki in zakaj je upravičeno uporabljati dve definiciji za dva različna namena. In še o MT ali neposredne monetarne transakcije, ta program se še naprej izvaja. In zanima me, ali bi ECB v primeru potrebe bila pripravljena uporabiti ta program. Najprej drugo vprašanje, da seveda to je del naše rodjarne in na to smo pripravljeni. Drugo vprašanje. Naš cilj je, da je inflacija pod, ampak blizu dveh odstotkov. In naš cilj je seveda, da imamo cilje v zvezi z našim mandatom. Pri drugi strani pa moramo oceniti konvergenco potencijalnih članov v naši uniji. Zato sta tudi namena dveh definicij različna. Pri enem merimo konvergenco, pri drugi, strani, pri drugi pa merimo naše rezultate. No, pa še nekaj. Še vedno si želimo naslednje. Imamo določene države kandidatke in njihove stopnje inflacije želimo približati inflaciji v evroobmočju. No, pri izvajanju monetarne politike si prav tako želimo, da bi imeli inflacijo pod, ampak blizu dveh odstotkov. Ampak ne moremo imeti dveh različnih meril, ne moremo zahtevati od držav članic, da spoštujejo dve definicije. In to se dogaja. De, tri, pogodba zahteva, da je inflacija blizu trem državam z najnižjo stopnjo inflacije. To potem lahko pomeni nič ali ena. To pomeni, da mora država kandidatka imeti inflacijo nič ali ena, po drugi strani pa mora imeti inflacijo blizu, ampak pod dvema odstotkoma. No, ponovil bom to, kar sem povedal prej dve situaciji sta popolnoma ločeni. Tista določba v zvezi z najnižjo stopnjo treh držav je bila zapisana takrat, ko je bila inflacija višja, ko so bile nevarnosti zaradi visoke inflacije. Poskrbeti smo želeli naslednje. Določene države članice so bile potencijalne kandidatke in te države bi morale imeti inflacijo, ki je blizu inflaciji treh držav držav z najnižjo stopnjo inflacije. Torej, gre za merjenje dveh različnih zadev. Najprej konvergenca na osnovi monetarne politike, potem pa konvergenca na osnovi ukrepov držav članic, ko izvajajo popolnoma neodvisne politike, preden se pridružijo evroobmočju. Hvala, Notis Marijas. Hvala lepa, gospod Dragi. Vprašanje imam v zvezi z odločitvijo Evroskupine o grškem programu. Kakor veste, je bilo v tretjem programu odobrenih 86 milijard evrov in sprejeti so bili tudi strogi ukrepi. Ti ukrepi veljajo, ostalo pa je 24 milijard evrov. Moje vprašanje je naslednje pojavljajo se velike težave s slabimi posojili. In, kakor ste dejali, obstajajo težave s temi slabimi posojili in to je treba rešiti. Po našem mnenju to ne sme škoditi dolžnikom, ampak sami ste dejali, da imamo na voljo 25 milijard evrov za prestrukturiranje bank in samo 4,1 milijarde evrov evrov so bile porabljene. Moje vprašanje je naslednje. Ali bi lahko del tega preostalega denarja namenili reševanju slabih posojil? Zato, da ljudje ne bi izgubili svojih domov. Gre za neporabljen denar. Enako vprašanje sem zastavil pred letom in pol. Podatke imamo zdaj, več je slabih posojil, ljudje izgubljajo svoje domove, po drugi strani pa imamo 24 milijard evrov iz tretjega programa. Zanima me, ali bi lahko ta denar uporabili za to, da ljudem pomagamo, za to, da bi imeli pozitiven rezultat. Lepo prosim za odgovor. Hvala. Hvala lepa. Najprej želim povedati, da ne poznam točnih številk, ki jih omenjate, ampak eh, drugič, to ni naša odločitev, gre za odločitev držav članic. In še tretji komentar, če sem lahko bolj splošen. Ali ne bi javnih sredstev mogli uporabiti za to, da kupujemo slaba posojila od bank? Morda bi lahko zato poskrbeli po takšnih cenah, da banke ne bi imele izgub, zato da bi bile druge strani v slabih posojilih zaščitene. No, to ni mogoče, ni mogoče zaradi pravil glede državne pomoči. V preteklih letih je več držav to poskušalo, ampak pravila državne pomoči ovirajo tak proces. Še dodatno vprašanje, gospod predsednik. Thank you kakor veste, smo dobili odločitev komisije in to je bilo marca. Oblikovala naj bi se tako imenovana slaba banka in ta slaba banka bi prevzela program slabih posojil po zgledu Italije. Moje vprašanje je naslednje. 24 milijard evrov je ostalo v tretjem programu in ta program je namenjen reševanju Grčije in zanima me, ali ne bi tega denarja mogli uporabiti za slaba posojila. Sveda, razumem, ampak to ni naša odločitev. Tudi, če bi ta denar bil na voljo, tudi, če bi ga načeloma lahko uporabili, bi se pojavile enake težave kot pri drugih državah. Namreč pri oblikovanju slabih bank in pri nakupu slabih posojil se pojavijo težave ne zaradi intrinzične vrednosti, ampak zato, ker se govori o cenah, ki niso tržne cene. In samo tako bi lahko zaščitili cilje in jih tudi dosegli. In to ni mogoče zaradi pravil glede državne pomoči. In še eno minuto imam, zato še imam eno vprašanje v zvezi z kvantitativnim sproščanjem. 20 sekund, če želite odgovor. v grščini. Dragi predsednik, kar zadeva kvantitativno sproščanje. Morda bi lahko imeli obveznice grških podjetij. To bi bilo drugače, to bi bil drugačen program. Vprašanje je torej naslednje. Kako lahko vključimo grške obveznice v kvantitativno sproščanje in drugič, glede na to, da bomo imeli program, ki se bo zaključil avgusta 2019 v zvezi s slabimi obveznostmi, me, obveznicami, me zanima, ali bi Grčija lahko takrat vstopila v program kupovanja obveznic. Mislim, da sem na to že odgovoril. Če želi država biti v programu, potrebuje posebno določbo ali pa pozitivno oceno glede vzdržnosti dolga, pa tudi nekatere druge dejavnike mora spoštovati v zvezi z dolgom. No, trenutni dogovor za obdobje po programu ne omogoča te aktivacije te posebne določbe. Grčijo je zdaj v okviru okrepljenega spremljanja. Mi bomo sami izvedli oceno vzdržnosti dolga. Najprej bomo preučili odgovore parlamentov, potem bomo slišali sklep eh, odbora FSF, potem pa bomo sami pripravili oceno na osnovi tega. Hvala lepa in eh, obe oceni boste najverjetne pozitivni, seveda. Optimistični smo, da bodo parlamenti to podprli. In uh, prepričani smo, da se bo parlament eh, povsod odločil za pozitivno oceno. Hvala predsedniku Dragiju za to, da je govoril z nami kot eh, predsednik ECB eh, e in še enkrat pozdravljeni kot predsednik Evropskega odbora za sistemska tveganja. Kakor veste, je SRB organ odgovoren za makrobonitetni nadzor v Evropski uniji. Gospod Dragi se je na zadnje pojavil pred nami 20. novembra 2017. Kolikor vem, SRB danes objavlja letno poročilo za leto do 31. marca. Objavili ste tudi nekaj pomembnih poročil v zvezi z makrobonitetnimi ukrepi, ki so bili sprejeti v EU, še posebej kar zadeva proticiklično varovalo in še priporočilo v zvezi z zadolževanjem in likvidnostjo v naložbenih skladih. Povedati želim, da bomo uredbo o SRB kmalo revidirali, govorili pa bomo o predlogu komisije. V zvezi s tem, to bo kasneje ta teden, SRB je dovolil, da soporočevalca sodelujeta na zasedanjih upravnega odbora. Zdaj bomo slišali izjavo, potem pa bomo združili vprašanja, zato ker moramo zaključiti ob 5.45. Predsednik, dragi, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani člani in članice odbora za ekonomske in monetarne zadeve, gospe in gospodje, veseli me, da vas lahko nagovorim kot predsednik Evropskega odbora za sistemska teganja. Danes eh, bomo objavili sedmo letno poročilo, ki pokriva obdobje med 1. aprilom 2017 in 31. marcem 2018. To poročilo predstavlja naše napovedi v zvezi s teganjem, poleg eh, analize in razpravlja o prispevku SRB k makrobonitetnemu eh, okviru v Evropski uniji pokrili smo že več eh, priporočil in številne eh, teme v zvezi s tem na prejšnjih eh, sestankih. Danes bi se rad tako osredotočil na dvoje vprašanj. Na kratko bi vas rad obvestil o najnovejšem razvoju dogodkov na področju makrobonitetnega nadzora na nacionalni ravni. Na to pa bi se rad dotaknil tudi evropske ravni in izpostavil glavne vidike priporočil SRB na temo vzvoda in likvidnosti v naložbenih skladih. Ko smo se srečali lani novembra, sem izpostavil eh, štiri makrobonitetne organe v Evropske uniji, pa tudi organe eh, iz Norveške in Islandije, ki so se eh, odločili, da aktivirajo proticiklični kapitalski varovalni mehanizem Takšne odločitve so bile v takrat sprejete tudi eh, v Litvi, dans, na Danskem, v Franciji in pred kratkim tudi na Irskem. Sedaj imamo deset članic, eh, držav članic SRB, ki so se odločile za krepitev odpornosti bančnega sektorja, imajo eh, stopnje varovala od 0,25 odstotka do 2 odstotkov. Menim, da je to stanje neka nova normala glede na značilnosti finančnih sistemov sistemov in finančnih ciklov, ki so različne v različnih državah. Enako velja tudi za uh, preference pri tveganju in uh, za uh, toleranco organov in zato pričakujemo, da bodo uh, vedno eni od teh organov uporabljali ta instrument. Dotaknil bi uh, se še uh, nepremičninske politike na katero se prav tako osredotočamo. Nacionalni organi so zelo aktivni, kar se tiče uh, nepremičninske politike. Velika večina držav članic ima vsaj en ukrep, s katerim eh, se osredotočajo na ranljivosti v tem sektorju. Številne države kombinirajo instrumente z odpornostjo posojilodajalcev, eh, z instrumenti, ki se osredotočajo na kolateralo eh, posojilo jemalcev. Splošni odbor se je pogovarjal o analizi Eh, z vidika finančne stabilnosti eh, v neprešnjenskem sektorju in eh, bo pripravil poročila v naslednjih mesecih. Z veseljem vas bom obvestil tudi o tem. Pred letom dni sem izpostavil vrsto tvegan v tem odboru, ki bi lahko izhajala iz vedno večje vloge naložbenih skladov v finančnem posredovanju. SRB meni, da so likvidnostna tveganja in pa tveganja v zvezi z vodom še posebej pomembna. Februarja letos je SRB tako pripravil eh, priporočilo na temo teh pomislekov v zvezi s stabil, eh, finančno stabilnostjo. To priporočilo se nanaša na eh, ESMO in pa na Evropsko komisijo. SRB meni, da je treba ESMI zagotoviti, mm, da je treba uh, z vidika esme zagotoviti ustrezno uh, usmeritev za nadzorne organe z vidika uporabljanja makrobonitetnih elementov, ki so že prisotni v trenutnem regulativnem okviru. Poleg tega je treba okrepiti sam okvir, Evropska komisija pa bi morala predstaviti nove zakonodajne predloge. Imamo različne uh, upravljalne instrumente za likvidnost, uh, in ti so pomembni, saj, v, uh, saj zmanjšujejo pritisk. SRB noče zahtevati uporabe točno določenih instrumentov pri eh, naložbenih skladih, želimo pa, da države članice razpolagajo z določenim eh, številom instrumentov. Drugič, SRB se je dotaknila tudi uh, same kulture testiranja Eh, likvidnosti v eh, naložbenih skladih. ESMA bi morala pripravljati nadaljne smernice za uporabo oziroma izvajanje takšnih stresnih testov. Poleg tega je eh, treba pokazati nadzornikom, da naložbena strategija poteka v skladu z tržnimi pogoji in da se lahko nadaljuje, če pride do težav na trgu. Tretjič, eh, vemo, da nadzorniki imajo oziroma so imeli možnost, eh, da uporabijo vzvod, eh, ampak tega niso uporabljali. Smernic ni bilo in ESMA bi morala takšne smernice razviti. Potrebno je tudi harmonizirano poročanje, še posebej, še posebej z vidika um, prenosljivih vrednostnih eh, papirjev. SRB tako priporoča Evropski komisiji, da pripravi zakonodajni predlog o okviru za poročanje na ravni EU. Vse pozdravljamo, da se začne to, oziroma pozivamo, da se začne to izvajati čim prej. Eh, pripravljeni smo vas podpirati, upamo tudi, da bo, da bo Evropski parlament vključen v ta uh, proces spremanja zakonodaje. Še naprej bomo izvali nadzor v naložbenem eh, sektorju eh, in v širšem eh, bančnem sektorju. Splošni odbor bo razpravljal o tretji različici bančnega monitorja, ki bo objavljen septembra. Veseli smo bili, da sta nas na zasedanju splošnega odbora obiskala tudi Pervonš Beres in Burkhard Balc. Upamo, da eh, bosta eh, z veseljem uporabljala eh, informacije, ki so sedaj na voljo po prenovi te demokratične odgovornosti. Hvala za pozornost. Uh, Najlepša hvala, sedaj pa besedo predajemo soporočevalcem, najprej Burkhard Balc. Hvala lepa, gospod predsednik hvala za vaše uvodne besede. Hvala tudi vam, da so vas Pervonš Beres lahko sodelovala na zasedanju odbora SRB prejšnji četrtek oziroma predprejšnji četrtek. To je bilo zelo koristno za najo in lepo je, da ste tudi vi tukaj zdaj v funkciji predsednika SRB osmo leto že vodite SRB, v dvojni vlogi ste predsednik ECB in tudi predsednik SRB. Ta mandat vam samodejno pripada in eh, prav gotovo se v vsakodnevnem vsega poklicnem življenju srečujete z veliko izzivi, mislim, da delo dobro opravljate, ampak ECB eh, e ima močno monetarno ulogo eh, in eh, zdaj nas čaka revizija uredbe e SRB in to je dobra priložnost, da pregledamo, kako e SRB deluje vsak dan in kako bi lahko bili bolj pozorni na določene elemente. Naprimer, pri uvedbi SSM smo videli, da bi lahko tudi v okviru ECB storili več, to bi lahko ukrepilo institucijo in to bi lahko pomagalo tudi javnosti. Tudi e SRB prav gotovo razmišlja o tem, kako bi lahko bili bolj učinkoviti in obrnjeni v prihodnost in kako bi lahko to zapisali v prihodnjo uredbo. Moje vprašanje je, kako lahko v prihodnosti zagotovimo več prepoznavnosti e SRB-ju Zanima me, kako bi lahko poskrbeli, da bo delo SRB-ja bolj poznano in tudi bolj razumljivo, ne samo v Evropskem parlamentu, ampak tudi pri finančnih trgih in seveda tudi pri evropskih državljanih. Hvala. Hvala, Pervanš Beres. Eh, Najlepša hvala. Ne bom se spuščala v eh, obisk mene in Burkardovalca prejšnji teden, ampak mislim, da je eh, to za so, so, soporočevalca, se obračujem, pomembna priložnost in eh, tudi sama bi se vam rada zahvalila za to priložnost. Mislim, da to ni bila enkratna priložnost. Imam pa dve vprašanje. V vodnem nagovoru niste uporabili besede na B, Brexit. vseeno pa se mi zdi, da je sistemskega eh, vidika to zelo pomembno vprašanje. Pogajanja z Združenim kraljestvom so zelo pomembno vprašanje. Kljub temu, da ne gre nujno za monetarno politiko, lahko eh, pride do posledic za trg, ki imajo na to sistemski učinek. In eh, zanima me, kakšen je vaš pogled na te zadeve. Uvodoma ste veliko govorili o tveganjih v zvezi z likvidnostjo in z vidika ulagatelja. Kot veste, se trenutno eh, pogovarjamo o predlogu komisije o eh, urejanju takšnih eh, naložbenih skladov. Vprašanje je, do kakšne eh, mere se naj torej uporablja eh, zakonodaja Basel eh, v povezavi s CRD in CRR. Zanima me, kateri so glavni elementi, ki bi jih eh, bilo treba, po vašem mnenju, vključiti v to zakonodajo, upoštevajoč eh, vaše besede v zvezi eh, s tveganjem za likvidnost. In eh, glede na to, kako pomemben je lahko ta sektor in kako lahko vpliva na eh, trg v Evropski uniji. Uh, <clears throat> Kar se tiče prvega vprašanja, ki ste mi ga zastavili, eh, takole, če gre za to, da bi eh, moral biti SRB eh, vidnejši, zato ni treba spremeniti upravljanja. Ne, vsesti se moramo za mizo in ugotoviti, kakšne pobude želi videti Evropski parlament in na to bomo te pobude hitro izvedli. Če uh, gre namreč uh, eh, naprimer za uh, večjo izpostavljenost finans, finančnih trgov, lahko uporabimo več različnih možnosti. In uh, ravno zato je tako pomembno zagotoviti sinergijo z drugimi člani splošnega odbora SRB. To sinergijo lahko izkoristimo. Če gre torej za vprašanje vidnosti, uh, moramo stopiti po najbolj preprosti poti naprimer po, eh, pobude, eh, s katerimi rešujemo vprašanje finančnih trgov ali pa vprašanje, za katera eh, prosi Evropski parlament ali pa neka tretja vprašanja. Načeloma to lahko naredimo in to ne bi smelo biti preveč težko. Ne bom komentiral drugih predlogov spremembe upravljanja v tej fazi. Ampak, če imate vprašanje v zvezi s tem, sem seveda pripravljen o tem prav tako govoriti na no to Brexit. Reči moram, da je veliko eh, odvisno od samega procesa. Kot ste videli na zadnjem zasedanju splošnega odbora, smo imeli prvo razpravo o Brexitu. Zelo previdni smo bili eh, pri razpravah o Brexitu, zato ker se te razprave odvijajo za drugimi mizami. Mi se nočemo uh, umešavati v te razprave. Razprava na tem uh, sestanku pa nas je naučila marsičesa. Pokazala nam je namreč, da se lahko pogovarjamo o Brexitu, brez da bi se umešavali v delo drugih akterjev. Identificiramo lahko tveganja in, kot veste, smo za neko drugo mizo vzpostavili tehnično delovno skupino skupaj z uh, Bank of England, zato da bi identificirali tveganja in ocenili tveganja. Uh, glede na scenarij tako imenovanega trdega brexita. To bomo tudi naredili. Razprave o vprašanju brexita bodo eh, v naslednjih mesecih v SRB vedno pogostejše. Kar se tiče pa same vsebine, je vse odvisno od procesa, kaj se zgodi če si pogledamo učinka na realno gospodarstvo, bo ta omejen. No, biti moram pazljiv. Omejen v agregatu. Agregatno gledano. Sveda bodo nekateri deli Evropske unije na večjem udaru kot drugi, eh, skupno gledano pa tudi kratkoročno gledano. Trenutno je težko predvideti, kakšne bodo finančne posledice uh, procesa, ki bi ga slabo upravljali. Nismo pogajalska stran v tem procesu. Dožnost vseh akterjev je, da zagotovijo integriteto enotnega trga, da zagotovijo spoštovanje tiste prve deklaracije voditeljev kjer so vključene vse svoboščine in tako naprej. Zagotoviti je treba tudi, da ne pride do tveganja uh, za finančno stabilnost, kar bi bilo slabo za vse uh, zadevne strani. Seveda pa lahko poročam o Brexitu, kadarkoli parlament za to prosi, ampak še enkrat z našega vidika in mi ne sedimo za pogajalsko mizo. Zastavili ste mi vprašanje v zvezi s priporočili za likvidnost in eh, vzvode za naložbene sklade. Menimo, da je potreben širok razpon orodij za upravljanje z likvidnostjo, s tem bi lahko rešili vprašanja pritiska takrat, ko eh, likvidnosti na trgu ni veliko. treba je zagotoviti stresne teste likvidnosti. Ti imajo določeno vlogo. Kar se tiče eh, vzvoda, je treba razviti ustrezne smernice, eh, ki se tičejo oblikovanja, kalibracije, izvajanja potencijalnih omejitev v alternativnih naložbenih skladih. Hvala. Hvala, Notis Marijas. Najlepša hvala. Rad bi spregovoril o zavarovalnih skladih in o njihovem načinu delovanja kot veste, so pomembni za stabilnost in delovanje gospodarstva. Kar se tiče tovrstnih eh, skladov v eh, Grčiji, jih je PSI uničil. Škode je bilo za eh, vsaj 12 milijard evrov. Moje prvo vprašanje je naslednje. Imamo še 24 milijard evrov iz ovojnice 86 milijard, bi lahko uporabili eh, del tega denarja za dokapitalizacijo eh, zavarovalnih skladov, tako kot so bile dokapitalizirane eh, banke. Na ta način bi zagotovili, da bi ti skladi normalno delovali in pokojnin na to ne bi zmanjšali od 1. januarja leta 2019 naprej, kar je sicer vključeno v sklepu Evroskupine. In še zadnje vprašanje. Vlada trdi, da se bo lahko vlada po programu v tem uh, okviru okrepljenega uh, nadzora odločila, da ne zmanjša pokojnin. A vi tako gledate na sklep evroskupine? Obstaja obveznost zmanjšanja pokojnin od 1. januarja 2019 naprej, a menite, da se lahko vlada odloči, da ne izvede tega reza v pokojnine? Držati se je treba uh, teme uh, te javne predstavitve in to je SRB. SRB se nanaša tudi na pokojnine, pravi gospod Marijas. Gospa Scott Cato, hvala, gospod predsednik. Februar leta 2016 je SRB predlagal uh, da bi lahko nadzorniki izvajali stresne teste z vidika oglika za banke, zarovalnice in rožbene sklade, ampak eh, neke javne razprave od takrat ni bilo. Komisija se je odzvala na vprašanja parlamenta in dejala, da bi lahko bilo oglično stresno testiranje dober instrument za uh, analizo uh, trajnosti finančnih institucij in sistema. Parlament je zagotovil podporo različnih političnih skupin, kar se tiče uvedbe eh, evropskih ogličnih stresnih testov, tako kot je to predlagal ISRB leta 2016 za banke in druge finančne posrednike, zato da bi analizirali eh, tveganja, ki so eh, povezana s to vrstnimi sredstvi. Glede na to, da obstaja veliko podpore za trajnostni razvoj, to agendo in širšo taksonomijo z tega vidika, kakšne predloge imate za uvajanje eh, ogličnih stresnih testov v bankah. Hvala. Mikrofon, prosim. Kar se tiče prvih dveh vprašanj, kot sem že dejal, to ni naša odločitev. Zakaj je težko uporabiti eh, javna sredstva za dokapitalizacijo eh, zasebnih eh, finančnih posrednikov? To je zakonodaje o državni pomoči v Evropski uniji. Ampak še enkrat, to ni naša odločitev in o tem pač ne moremo ne vem, na dolgo in počes govoriti. Enako velja za vprašanje v zvezi pokojninskimi rezi, v zvezi s programi vlade. Nismo del tega dialoga, to je eh, del programa oziroma dogovora med vlado in državami članicami in komisijo. Glede eh, druge teme trajnostnih financ eh, je SRB vzpostavil projektno skupino, ki se ukvarja s to temo in ki razvija metodologijo za analizo scenarijev, s katero želimo povečati naše analitične zmogljivosti, da ocenjujemo tveganja v povezavi s podnebnimi spremembami. Veseli me tudi, da se je ECB pridružila uh, okviru centralnih bank in uh, nadzornikov pri zelenitvi finančnega sistema. To smo zaenkrat naredili, sedaj pa moramo videti, kakšni eh, bodo rezultati. Upam, da že naslednje leto in takrat več o tem. A pravite torej, da boste naslednje leto predstavili predlog, kakšna je časovnica? To je, mislim, da glavno vprašanje. No, videti eh, moramo, kaj bo pripravila ta projektna skupina in takrat bomo imeli več informacij eh, na voljo tudi z vidika časovnice. Pravijo mi, da eh, smo s tem ravno kar začeli, Zaenkrat je eh, potekal en sestanek. Hvala, Bernard Mono. Lepo zdrav, gospod predsednik. Kar se tiče sistemskega tveganja, bi rad govoril o trgovski eh, vojni eh, med, drž, med ZDA in evropskimi podjetji. Imamo francosko banko BNP Paribas, ki je maja 2014 dobila kazen 9 milijard evrov dolarjev zaradi uh, samo ameriške veje uh, dejavnosti. Mreli še niso bili vzpostavljeni, Edis še ni uh, obstajal, uh, ameriška administracija vseeno napadla. Tako lahko nastane uh, bančna eh, panika, kar lahko ima velike posledice evromočju in Evropski uniji kot takšni. Maja 2018 smo bili vsi eh, priča eh, pacu latvijske banke. imamo tudi naprimer eh, rusko eh, podjetje, ki je bilo zaradi sankcij eh, prisiljeno v bankrot. Američani so prav tako posegli v sankcije zoper Iran. Evropska komisija predideva, da centralne banke pokrijejo komercialne evropske banke, kar se tiče sodelovanja z iranskimi eh, bankami. To bi se naj nadaljevalo ad infinitum. Kar se tiče severnega toka 2, govornik je prekinjen. Gospod Mono, imate dve minuti. Naj končam, prosim, pravi gospod Mono kar se tiče paca Enrona in WorldCom-a leti, leta 2002, takrat ste bili predsednik, govornik je spet prekinjen. Biti moramo strogi, zato ker ne bomo imeli več tolmačenja, če boste porabili več eh, časa. To je jasno, pravi eh, predsednik. Dve vprašanje. Ne, se upravičujem, pravi predsednik. Gospod Dragi, izvolite. V tej fazi se o tem nismo pogovarjali. Jasno je, da je to pomembno vprašanje. Mislim, da ste izpostavili zelo relevantno vprašanje. Upam, da se to ne bo zgodilo, ampak če bi se znašli v situaciji, v kateri bi bila tveganja za finančno stabilnost velika, se bo moral SRB pogovoriti o lajšanju teh tveganj oziroma o preprečevanju takšnih dogodkov. Hvala. Hvala, Matt Carty. Najlepša hvala, gospod predsednik, dobrodošli, gospod Dragi, in hvala za uvodni nagovor. Rad bi izkoristil to priložnost in že v začetku eh, izpostavil svoje nezadovoljstvo glede na odziv naše ombudsmanke eh, glede neustreznega upravljanja uh, eh, G30. Mislim, da je treba odpraviti uh, na vzkriže interesov, zapustiti je treba G30, preden ombudsmanka sproži postopek v parlamentu. Kot predsednik SRB se ukvarjate tudi uh, z mehurčkom na irskem eh, nepremičninskem eh, trgu. Na tisoče ljudi nima dostopa do eh, trga, ko sem izpostavil to vprašanje nepremičninskega mehurčka. Lani ste dejali, da je treba rešitve najti v lokalni politiki, kar se tiče nesistemskih težav, kot je to. S tem se strinjam, sedaj pa imamo nova opozorila komisije več, mednarodnega denarnega sklada in OECD. Eh, na deset tisoče obstoječih prestrukturiranih eh, hipotek je na udaru, lahko bi prišlo do povečanja obresnih mer. Eh, drugo tveganje pa je tveganje za gospodarsko stabilnost zaradi uložkov zasebnih skladov, ki vlagajo v eh, nepremičnine in očitno eh, so zadnji dogodki še prilili olje na ogen. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede na eh, spremembe obresnih mer, kako bi te lahko vplivali na irski hipotekarni trg ali imate kakšna priporočila, s katerimi bi lahko razblinili ta nepremičninski mehurček brez večjih težav. Zanima me tudi, če namerava SRB izdati opozorilo oziroma mnenje za eh, irsko vlado glede na tveganja, ki jih predstavlja trenutna situacija. Hvala. Barbara Kapel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imam vprašanje v zvezi s Brexitom. Vemo, da bi naj bil scenarij po željah Brexiterjev takšen, da finančni trg ne bi ostal v enotnem trgu in da bi samo za dobrine ohranili svobodno gibanje. Zanima me, kako gledate na ta specialni scenarij, da bi torej iz finančne storitve išle iz enotnega trga, kakšne posledice pričakujete tukaj na finančno stabilnost območja evra. In pa drugič, veliko posla poteka preko Londona. Uh, spet, kakšen bo učinek tega novega scenarija. In pa tretjič, po izstopu bo imela Velika Britanija status opazovalke v, ali bo dobila status opazovalke v od, nadzornem odboru ECB. Thank you. For, uh, uh, for the first question, the uh Hvala. Irska centralna banka je povečala proticiklično varovalo z nič odstotkov na en odstotek in sicer prejšnji teden in to je eden od odgovorov na vaše vprašanja. Bolj splošno gledano pa se to vprašanje zastavlja tudi v drugih kontekstih. Ko si pogledamo analizo eh, ocen nepremičnin, v velikih eh, mestih, eh, lokalno, naprimer, eh, so cene morda previsoke. Po analizi leta 2016 je SRB izdal opozorilo osmim državam, kjer je bila stopnja zadolženosti gospodinstev in zelo visoka in so cene nepremičnin rasle eh, zelo hitro. Za komercialni sektor eh, je razpon eh, še večji oziroma pritisk še večji in obseg te problematike je večji. V komercialnih nepremičninskih trgih seveda vlagatelji iščejo visok donos, zato rasejo cene tudi z vidika zgodovinskih primerjav to velja sploh za tiste eh, najdonosnejše eh, trge, ki so ranljivi za spremembe cen in za uh, pojav večjega tveganja. Banke so sicer pomembne, ampak tudi nebančni akteri ter čezmejno financiranje imata pomembno vlogo. Glede na vedno uh, večjo vlogo nebančnih akterjev in glede na čezmeno financiranje, je treba govoriti o tem, če potrebujemo nove instrumente, nove eh, makrobonitetne eh, instrumente, ki bi veljali tudi za nebančne akterje eh, ter za izpostavljenost eh, komercialnih akterjev. Mislim, da bi morali razmišljati o makrobonitetnih eh, instrumentih za nebančne akterje ti pogosto izvajajo dejavnosti, ki so zelo podobne bančnim. V tem specifičnem primeru pa so to glavni finančni posredniki. Toliko o prvem vprašanju. Na to drugo vprašanje. Dovolite mi, da še enkrat ponovim nekaj, kar eh, vedno znova ponavljam. Prezgodaj je, da bi komentirali neke možnosti, ki so že bile predmet razprave, niso pa še sprejete. Če je treba zagotoviti integriteto, enotnost eh, enotnega trga, ne glede na končni dogovor, bodo nekatere dejavnosti imele potni list, druge pa ne. In to je posledica eh, te situacije. Ampak končnega rezultata pogajanj še nimamo, tako da ne moremo oblikovati Eh, stališča v zvezi s tem, ker nimamo pred sabo nič konkretnega. Kar se tiče vloge opazovalke za Bank of England, se o tem še nismo pogovarjali. Hvala. Eh, Najlepša hvala, Burkhard Balc. Eh, hvala. Še drugo kratko vprašanje. V e SRB um, imajo centralne banke veliko moč. E, to sicer lepo in prav, ampak to vključuje tudi določena tveganja, da gre torej za preveč enostransko znanje. Zato vas sprašujem, gospod predsednik, ali se vam ne zdi, da bi morali imeti širšo ekspertizo, torej ljudi poleg Eh, predstavnikov centralnih bank, morda tudi kakšne predstavnike eh, finančnih nadzornikov v odboru ESRB. Hvala, Pol Tong. Hvala, gospod predsedujoči, lepo pozdravljeni, gospod Dragi. Poročilo ESRB je leta 2016 je precej popularno v Evropskem parlamentu. To je omenjeno tudi v poročilu o vzdržnem financiranju in v predlogu sprememb o CRD, kjer je parlament skušal vključiti sistemska tveganja v mikroprevidnostni okvir. Ampak vsakeč, ko zastavljajo vam vprašanja v zvezi s tem, se nekako odgovoru tukaj izogibate, tako da bom še enkrat poizkusil. Upoštevajš to poročilo. Mislim, da je to poročilo res dobro in zanima me, kako bi lahko to poročilo bolj upoštevala SRB ali pa Evropska komisija. Uh, kako se naj spopademo z tem uh, problemom stranded assets v angliščini? ECB, e by the way, the ECB is on. Torej, ECB, v ECB imamo samo tri od 37 članov, tako da. No, potem imamo še tri predsednike svetovalnega odbora, potem svetovalno-tehničnega odbora in pa tri um, predstavnike nadzornih organov. Torej, gre za centralne banke, ampak niso tam zastopane samo centralne banke. Um, Na nacionalni ravni je 19 držav članic imenovalo predstavnike centralnih bank kot njihove uh, predstavnike organov, ki so odgovorni za makroprevidnostni nadzor v bančnem sektorju. Če torej upoštevate vse to in glede na to, da je nasplošno se dobro zanašati na neodvisnost centralnih bank, eh, te so po definiciji neodvisne od nacionalnih eh, vlad, bolj kot drugi organi. Eh, potem je v glavnem sestava ISRB-ja razumljiva. Drugo vprašanje. Ja, nisem se zavedal tega, da bi naj tukaj okleval pri napredku, ampak naj odgovorim kot SRB. Predlog komisije se navezuje na prejšnje delo svetovalnega odbora SRB. Sestavili smo strokovno eh, ekipo, ki bi naj si ogledala metodologijo za scenarij um, krize. Torej, ta delovna skupina pripravlja različne scenarije, videli bomo, kaj bodo pripravili, ampak če imate kakšen predlog o tem, kako bi naj institucija, kot je e SRB, ki analizira tveganja, maka previdnostne eh, inštrumente, ki ima takšne organe zastopane v svojem odboru, ja, potem lahko eh, seveda podate te predloge. Ja, sam samo poročilo predlaga, ne samo, da imamo metodologijo za stresne teste, ampak tudi inštrumente za zadrževanje tvegan, recimo kapitalske zahteve, omejevanje izpostavljenosti. Mi skušamo to sedaj vključiti v naš predlog. Ne vidim pa, da bi temu sledila tudi komisija ali pa vi. Ja, kakor veste, SRB nima pristojnosti, da karkoli usiljuje komu. Kot rezultat uh, naše del, dela našega, del, naše delovne skupine smo podali nekaj predlogov v zvezi s tem, kakšne inštrumente bi um, lahko tukaj predvideli. Ampak treba je iti korak za korakom. Najprej treba razviti metodologijo, potem pa se ogledamo inštrumente. Ja, morda pa ste včasih tudi prepočasni, tudi to je včasih del vaše vloge. Ja, lahko tudi podate priporočilo, da so zakonodajalci prepočasni, tudi to je vaše delo kot predsednika SRB-ja. Ja, dobro, bom to vzel na znanje, pravi gospod Dragi. Hvala lepa gospodu Dragiju za ta, to izmenjavo stališč v njegovi dvojni ulogi. Sedaj lahko zaključimo sejo. Naslednja seja bo potekala v sredo, 11. julija ob 9. uri zjutraj.